meeting because we have a heavy agenda for this morning. So um, I will go straight to the uh, next point of our agenda. Začenjamo z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer točko 12. Izvajanje načela enakega obravnavanja oseb, ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Mnenje Evropskega parlamenta o tej direktivi je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 2. aprila 2009. To je bilo še v času prejšnjega sklica parlamenta in takrat smo uporabljali postopek posvetovanja. Sedaj velja Lizbonska pogodba, kar pomeni, da je treba uporabiti postopek soglasja. Gospod Romeva Irueda je bil takrat imenovan za poročevalca. Veseli smo, da je belgijsko predsedstvo pripravljeno predstaviti trenutno stanje. Tudi komisija bo predstavila svoja stališča, zatem pa bo sledila še kratka razprava, če nam bo seveda čas to omogočal. Potem pa se bo oglasil še direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Morten Kjerum, ki bo predstavil delo agencije ki se okvarja tudi s homofobijo, transfobijo in diskriminacijo. Najprej bom dala besedo poročevalcu. Gospod Romeva Irueda, izvolite. Najlepša hvala. Zelo vesel sem, da danes lahko ponovno razpravljamo o tej temi. Vesel sem, da so z nami tudi predstavniki sveta in agencije za temeljne pravice. Vesel sem, da imamo priložnost ne samo zato, da izmenjamo mnenja o sami vsebini, temveč da razmislimo tudi o tem, kje se trenutno nahajamo in kako se lahko premaknemo naprej. Naj vas vse spomnim samo na to, da besedilo že obstaja, da smo ga sprejeli v parlamentu v času prejšnjega mandata in sicer v okviru postopka posvetovanja. Skupine so se odločile, da bodo to besedilo uporabile za oblikovanje našega osnovnega stališča. Sedaj je žogica na strani sveta. Nas pa zelo zanima, kako se sedaj ta žogica giblje naokoli. V času španskega predsedovanja smo to vprašanje odblizu spremljali. Želimo si, da bi nam tudi belgijsko predsedstvo posredovalo kakšne dobre novice. Vendar le moram priznati, da se nam mnogi zdi, da se stvari pomikajo prepočasi, kar v številnih skupinah povzroča nelagodje. Želimo si, da bi se stvari hitreje premikale. Takšno je torej trenutno stanje. Zato spodbujam ne samo države članice v svetu, temveč tudi kolegice in kolege, naj ne izgubijo izpred oči tega vprašanja in da naj ne izgubijo zagona. Kolikor vem, obstaja še nekaj težav glede same osebine. Verjetno je razlog politični, to ni nekaj novega, s tem smo se že soočali v preteklosti. Vendar, kolikor vem, so se politične skupine pripravljene pogovoriti, stvari premakniti naprej. Tako da predlagam, da najprej prisluhnemo svetu, potem pa bi s predstavniki političnih skupin lahko izmenjali mnenje o tem, kako lahko kot parlament in kot odbor pomagamo k premikanju v pravi smeri. The... Dobro, dajmo besedo kar belgijskemu predsedstvu. Gospa Pernjo. Goedemorgen allemaal, ik zal in het Nederlands spreken. Hvala lepa. Bom govorila kar po nizozemsko. Eh, zitting. Wij zouden graag u op de. Najprej hvala lepa, da ste me povabili na vaš sestanek. Mi bi vas želeli obvestiti o tem, kaj je belgijsko predsedstvo naredilo v zvezi s to direktivo. Dovolite pa mi, da najprej predstavim par uvodnih besed. Kot veste, se ta direktiva nanaša na enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Ta direktiva je precej zapletena zaradi številnih razlogov, zaradi same osebine, zaradi političnih razlogov, pa tudi zaradi tehničnih razlogov. Na ravni sveta se pravzaprav v tem trenutku soočamo s številnimi državami članicami, ki zaradi političnih razlogov v tem trenutku ne morejo podpreti te direktive. Zato tudi direktive kot take ne morejo sprejeti. Mi to dejstvo res močno obžalujemo, vendar dejstva so pač dejstva. Kateri so ti razlogi, zaradi katerih imajo države članice velike pridržke do te direktive? Pravzaprav obstajajo trije razlogi, ki se redno izpostavljajo. Predvsem gre za vprašanje subsidijarnosti, sorazmernosti in pravne negotovosti. Uporabljajo se različni termini, ko se govori o pravni negotovosti, predvsem v luči sodbe, ki jo je nedavno sprejelo Evropsko sodišče. Države članice imajo namreč možnost, da si drugače razlagajo to direktivo. Vse to nas precej skrbi. Naprimer, kar zadeva socialno varnost. Naj povem, da države članice to vprašanje precej skrbi, kajti v okviru socialne varnosti se pogosto omenjajo tudi starostne kategorije. V prihodnje pa takšno razlikovanje ne bo več možno. Če se bo ta možnost odpravila, če se bo v direktivi na drugačen način opredelilo določene pojme, potem bi lahko prišlo do težav. Zato je ta direktiva politično gledano na ravni sveta predvsej problematična. Zaradi različnih stališ držav članic pa so se stvari tudi znašle v slepi ulici. Kaj se je odločilo storiti belgijsko predsedstvo? Glede na to, da na politični ravni ne bo možno doseči dogovor o kratkem času, smo se odločili, da se bomo lotili tehničnih vprašanj. Izbrali smo si dve področji iz te direktive in opravili zelo natančno analizo teh dveh področji. Opredelili smo tehnični pristop, predvsem do finančnih storitev, govorili smo o izjemah, ki bi jih lahko omogočili glede na starost ali invalidnost. O tem se bomo še pogovarjali. Druga zadeva, na katero smo se osredotočili, pa je dostop do lastne namestitve oziroma bivališča. Govorili smo o tem, kaj pravzaprav sodi v področje pojma bivališče. Kot rečeno, delali smo predvsem na tehničnih vidikih, opravili smo podrobne analize, pri tem so nam, sodelova, so nam pomagale tudi nevladne organizacije. ENGB, ENARA ter Evropski forum za invalidnost. Organizirali smo številna srečanja, tudi skupina za socialne zadeve se je večkrat sestala potem smo se sestali tudi z nevladnimi organizacijami, tako da smo uspeli pridobiti tudi njihovo mnenje v zvezi s to zadevo. Njihovo mnenje smo uporabili tudi pri našem delu na tehničnem področju. Če si pogledamo še par tehničnih zadev, ki smo jih obravnavali na področju finančnih storitev in namestitve oziroma bivališča, če se lotim najprej prvega vprašanja, kaj smo storili s finančnimi storitvami? komisija je že opravila študijo, verjetno nam bo o tem kasneje povedala kaj več. Opravili so posvetovanja na nacionalni ravni. Komisijo je zanimalo predvsem to, kako se v zavarovalnicah zlorablja starost, invalidnost, vero ali prepričanje za to, da vse osebe drugače obravnava. Belgijsko predsedstvo je v ta namen pripravilo tudi vprašalnik, ki smo ga porazdelili med države članice. Odgovor strani držav članic je bil zelo pozitiven. V državah članicah so opravili tudi dobro delo na podlagi vprašanj, ki smo jih porazdelili, pa smo se bolje seznanili s tem, kako banki in zavarovalnice v posameznih državah delujejo. Bančne storitve kot smo lahko ugotovili. So tudi področje, kjer se zlorablja invalidnost. Vendar smo ugotovili, da ni ravno invalidnost tista, ki bi kakorkoli ovirala dostop do bančnih storitev temveč predvsem slabo zdravstveno stanje. Naprimer na področju zavarovanj, bodi si avtomobilskih ali zavarovanj bivališč, invalidnost predstavlja določeno oviro. Kadarkoli prihaja do izjem, bi morale izjeme dopustiti na podlagi zanesljivih in natančnih podatkov. To so vse zadeve, ki smo jih upoštevali, ko smo oblikovali svoj predlog, predvsem v luči člena 2.7. Kolikor vem, je komisija tudi nekoliko spremenila ta člen za belgijsko predsedstvo. Je bilo vedno najbolj pomembno to, da se na področju finančnih storitev zagotovi preglednost. Različne zavarovalnice in različne banke seveda ne omogočajo vedno zadostne mere preglednosti, predvsem, ko osebi onemogočijo, da sklene takšno ali drugačno zavarovanje. V tem primeru se mora posameznik obrniti na Zveze potrošnikov ali pa na varuha človekovih pravic, če želi pridobiti resnične razloge, zakaj ni mogla skleniti zavarovanja. Mi smo si to vzeli predvsej k srcu, zato smo v besedilu predsedstva v zvezi s čino 2.7 to tudi omenili. Vnesli smo celo posebno uvodno izjavo, v kateri smo zapisali, da ima vsak pravico biti obveščen o tem, kako zavarovanje deluje. Toliko torej o finančnih storitvah. Sedaj pa še drugo področje, na katerega smo se osredotočili, to pa je bivališče. O čem govorimo, ko govorimo o namestitvi o bivališču? Gre za zasebna bivališča, za socialna stanovanja, za skupna bivališča. To so področje, na katera se nanaša ta direktiva. Države članice so tudi v zvezi s tem prejele vprašalnik moram reči, da smo prejeli večinoma pozitivne odgovore. Pripravili smo novo besedilo, pri tem smo poštevali tudi prispevke držav članic. Razmislili smo o tem, ali ne bi bilo morda smiselno predvideti kakršnekoli izjeme na področju zaščite posameznika, zasebnosti posameznika Naprimer, če se v neki hiši oddaja soba ali pa stanovanje, potem lastnik te hiše uživa precej manevrskega prostora glede določanja plačila najemnine. Tako da mora ta zasebnik omogočiti tudi druge možnosti. Pri tem pa ne sme priti do diskriminacije. Potem Pa še eno pomembno vprašanje in sicer socialna, eh, socialna stanovanja. Tudi socialna stanovanja je treba omeniti v direktivi. V mnogih državah ne razlikujejo med eh, zasebnimi bivališči, med socialnimi stanovanji in skupnimi bivališči. Mi smo v direktivi vse te tri termine omenili, zato ker nas skrbi predvsem zaščita posameznika in njegove zasebnosti. Potem pa še ena zadeva in sicer prilagoditev bivališča potrebam oseb. Kadarkoli invalidna oseba išče namestitev ali bivališče, ima pravico, da najame bivališče, ki bo prilagojeno njenim potrebam. Zato se nam je zdelo smiselno, da v direktivi zapišemo, kakšne pravice ima lastnik stanovanja in kakšne pravice ima invalidna oseba. Predvsem smo skušali vzpostaviti neko ravnoteže med pravicami in dožnosti ene in druge strani. To sta torej ti dve področji, s katerimi smo se, s katerima smo se v času belgijskega predsedstva največ ukvarjali. Za obe področji smo pripravili, kot rečeno, tudi vprašalnik. Odgovori so nam služili potem kot osnova za pripravo novega besedila. Moram pa reči, da so imele države članice pozitiven odnos do naših predlogov, o številnih zadevah smo se pogovarjali na zelo odprt način, tako da še vedno obstaja upanje, da bomo v času mađarskega predsedovanja lahko nadaljevali s tem delom. Ko pa bo na politični ravni možno storiti korak naprej, bomo na tehnični ravni stvari že imeli tudi ustrezno pripravljene. Potem bi vas rada opozorila še na nekaj, s čemer smo se ukvarjali v času belgijskega predsedovanja. Organizirali smo vrh o enakosti. Več kot 500 deležencev je bilo prisotnih na tem vrhu, tako predstavnikov vladnih kot nevladnih organizacij. Pogovarjali smo se predvsem o dveh direktivah, ki se nanašata na boj proti diskriminaciji, predvsem na delovnem mestu. Želeli smo dati nek zgled, želeli smo sprejeti direktivo, ki bi jo lahko bolj učinkovito izvajali, tako da bi ta direktiva morala predstavljati pozitiven korak naprej. Upam, da je bila ta predstavitev za vas koristna. Če imate še kakšno vprašanje, pa sem na nje seveda pripravljena odgovoriti. Ja. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Olson strani komisije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo kratek bom, kajti vem, da imate zelo natrpan dnevni red. Komisija v celoti podpira to, kar je ravno kar povedalo belgijsko predsedstvo in se tudi strinjamo z njimi. Veseli smo, da je belgijsko predsedstvo zauzelo konstruktiven pristop. Hvala lepa za vsa prizadevanja in trud ki ste ga vložili v reševanje teh vprašanj. Vemo, da je v času predsedstva težko doseči napredek in istočasno vlagati ogromno truda v delu, tako da res najlepša hvala predsedstvu. Naj dodam samo še to, da je komisarka Redingova opravila kar nekaj pogovorov na zelo visoki ravni. Pogovarjala se je z ministri, z ministerskimi predsedniki iz najbolj pomembnih držav, ki jih zadeva to vprašanje. Skušala je najti rešitve. Nažalost, na politični ravni še nismo dosegli napredka, tako da bomo še naprej nadaljevali s tehničnimi razpravami, kot je rekla že predstavnica belgijskega predsedstva. Na tehnični ravni lahko razjasnimo še kar precej vprašanj, tako da bomo potem ustrezno pripravljeni na premike na politični ravni, ko bo čas za to dozarev. Upam, da bomo v času mađarskega in polskega predsedovanja nadaljevali zastavljenim pristopom, tako na tehnični ravni, kot tudi na politični ravni. Če imate kakršno koli tehnično vprašanje, pa bom seveda na njo odgovoril. Colleagues. Hvala lepa, gospod Olson. Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? Gospod De Jong in potem še poročevalec. Tudi gospa Intveld, potem pa poročevalec. Gospod De Jong. Ja, dankuvel, eh, um, ik, um... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vedel sem, da na ravni sveta ne bo možno doseči bistvenega napredka. Moram reči, da sem razočaran zaradi tega, zato ker je to vprašanje zelo pomembno, nanaša se na temeljne pravice. Zdi se mi, da je belgijsko predsedstvo res storilo vse v svoji moči, zato da bi se stvari premaknile naprej. Zanima pa me, če mi lahko komisija pove, kakšno je dejansko stanje. Belgijsko predsedstvo je zelo optimistično glede prihodnosti, glede tega, kaj bi lahko pravili naslednji dve predsedstvi. Potem pa še ena zadeva, ki predvsej bode v oči, ko govorimo o namestitvi, o bivališčih, o sklejevanju poklicnega in družinskega življenja. Mislim, da bi se stvari lahko premaknili v napačno smer. Namreč, če upoštevamo dejstvo, da se določenim skupinam ljudi odreka možnost namestitve, naprimer pred pripadnikom manjšine, katerekoli manjšine, se mi zdi, da to ni prav. Ne moremo dopustiti lastniku stanovanja, da na tak način zavrača osebe, ki prihajajo iz etnične skupine, ki morda lastniku ni pogodu. Tako da ne bi smeli razlikovati med poklicnim in zasebnim delom. Zato bi morali na tem področju stvari nekoliko bolj razjasniti, kajti pot, ki ste jo obrali, lahko vodi do napačnega cilja. Še eno vprašanje imam. V državah članicah obstajajo precejšnje razlike zaradi, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, kot ste že sami izpostavili predsedstvo. Mislim, da bi se lažje dogovorili o invalidnosti, kot naprimer o spolni usmerjenosti. Ali se morda motim? Hvala lepa, gospa Intveld. Um prekop. Najlepša hvala. Bom tudi sama za spremembo govorila nizozemsko. Najprej najlepša hvala belgijskemu predsedstvu. Mislim, da ste se lotili tega vprašanja na zelo pragmatičen način, čeprav gre tu pravzaprav za misijo nemogoče. Zelo dobra zamisel je, da se najprej doseže napredek na tehnični ravni, korak za korakom vendar vas bo to pripeljalo samo tako daleč, kot tehnična raven dopušča. Problem se pojavlja na politični ravni, ne na tehnični ravni. Ne obstaja dovolj politične volje za to, da bi dosegli napredek. Če to področje primerjate z evroobmočjem, kjer je bilo ogromno težav z reševanjem bank in tako naprej, vidite, da ni bilo težav. Smo se dogovorili in stvari rešili. Ko pa gre za zaščito pravic državljanov, pa se pogovarjamo samo o tehničnih podrobnostih. Tako ne gre naprej. Morda sem se sedaj nekoliko oddaljila od teme, ampak vseeno. Banke, ki močno tvegajo, naj bi bile tiste, ki posojajo naprimer denar invalidom, ampak to je rahlo cinična pripomba, kaj ti. Te... Vem, da je Belgija uspešna na področju varovanja posameznikov proti diskriminaciji. Vendar sem se že od samega začetka postopka spraševala, ali si želimo sprejeti dobro horizontalno direktivo proti diskriminaciji. Istočasno namreč obstaja tveganje, da bomo spregledali dejansko diskriminacijo, ki se dogaja v praksi. Upam, da se ta ne bo s časom povečevala in se bomo na koncu zavedli, da so se pozitivne stvari iz te direktive spodkopale in da bomo na koncu imeli na voljo samo zakonodajni akt, ki stvari nikakor ne izboljšuje, temveč samo uradno potrjuje tisto, kar vlade v tem trenutku tako ali tako že počnejo. Hvala lepa. Besedo dajem nazaj poročevalcu, gospod Romeva Irueda. Uh, Najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil belgijskemu predsedstvu. Tudi sam sem v času španskega in belgijskega predsedstva pozorno spremljal to temo. Moram reči, da sta obe predsedstvi pokazali veliko mero pripravljenosti za to, da se doseže napredek. Nažalost je prišlo do političnega oviranja strani nekaterih vlad in držav. Nažalost tega ne moremo imenovati drugače kot politično oviranje. Druga zadeva, kar zadeva samo vsebino. Vem, da je politično neprimerno to reči, ampak bom vseeno povedal, zato ker se mi zdi pomembno. pravzaprav bom izpostavil tiste, ki nam nasprotujejo. Vsi smo se spraševali, ja, katere države pa nasprotujejo tej direktivi in zakaj. Zato me resnično zanima, kdo in zakaj ne podpira direktive. Preglednost nujno potrebujemo. Vem, da je v svetu to zelo težko, če ne celo nemogoče doseči. O tem govorimo že več let. Nemška vlada je že podala nekaj razlogov, zakaj nasprotuje tej direktivi. Vem, da bom težko dobil odgovor na to vprašanje, ampak vseeno me zanima, katera država poleg Nemčije je še proti tej direktivi in zakaj. Potem je tu še ena zadeva, ki jo je treba podariti. Državljani se morajo zavedati, da nekateri argumenti, ki jih uporablja svet za to, da onemogoča to direktivo, izhajajo iz nacionalnih zakonodaj. V Nemčiji nasprotujejo evropski direktivi, ki bi še razširila pravice, ki obstajajo v Nemčiji. Kot je rekla že Sophie, to je najbolj pomemben vidik diskriminacije. Ne upoštevajo evropske zakonodaje, ki govori o enakopravnosti in enakem obravnavanju. Zato je včasih dobro, da se zavedamo, da včasih ne vidimo gozda, ker se preveč osredotočamo na drevesa. Vendar je problem v gozdu, zato ker ne vidimo te širše slike. V tem trenutku imamo na voljo tudi nove instrumente, naprimer Konvencija Združenih narodov o invalidnosti je dokument, ki ga lahko uporabimo za to, da se tudi v Evropski uniji lotimo teh vprašanj. Morda bi tudi to konvencijo lahko vključili v našo zakonodajo. Še nekaj bi rad izpostavil. Res je, in večkrat je bil ta argument tudi izpostavljen, da obstajajo težave zaradi subsidijarnosti, sorazmernosti in pravne negotovosti. Mislim pa, da bi morali člani tega odbora vedeti, da kadarkoli se to vrstno vprašanje potem znajdejo pred sodiščem, jih sodišče hitro razreši. Tudi številčno gledano je zelo malo primerov, ki so jih obravnavala sodišča. Gre za primere, kjer se je spostavljala sorazmernost in kjer se je pogosto spostavljala tudi pravna varnost. Vedeti morate, da stvari niso tako zelo zapletene, kot jih nekateri predstavljajo, ne gre za nekaj, česar ne bi uspeli ali mogli rešiti. Še zadnja pripomba. Še en argument, ki se je pogosto uporabljal, danes sicer ni bil omenjen, se pa pojavlja v pripombah vlad. In sicer se argument povezuje z gospodarsko krizo. Koliko nas bo stalo, če bomo izvajali to direktivo? Kaj se bo zgodilo, če bomo začeli uveljavljati dostop do bivališč, če bomo začeli govoriti o tem, da je treba omogočiti dostop za invalide do stavb in tako naprej. V trenutni različici besedila obstajajo različne možnosti za izvajanje, tudi določeni roki so že postavljeni, vendar je vse še precej ohlapno. Tako da ne smemo pozabiti, da ne glede na to, kaj trdijo nekatere politične skupine, je parlament potrdil kontekst v katerem je bil oblikovan predlog sveta. Tako da stroški niso ustrezan argument. Ne vem, kakšne dodatne argumente svet ima, vendar moramo biti res previdni. Res je, da se nahajamo v času krize, vendar, če se strinjamo s tem, da nediskriminacija in enako obravnavanje imata določene stroške, potem moramo priznati tudi to, da če ne bomo uveljavljali teh dveh načel, ne bomo spoštovali temeljnih pravic. Ogledati se treba širšo sliko. Seveda obstajajo tudi druga tehnična vprašanja, zlasti finančna vprašanja, ki so povezane z namestitvijo, stanovansko politiko. Z veseljem ugotavljam, da smo vendarle dosegli določen napredek čeprav razumem, je v času španskega in belgijskega predsedstva prišlo do izpostavljena dodatnih tehničnih vprašanj v času drugega branja, zato je bil napredek tudi tako počasen. Toliko z moje strani. Veste, kaj si želi odbor, kaj si želi parlament. To sporočilo bom posredoval tudi svetu. Zadeve je treba razrešiti, če se da nekoliko hitreje, zato ker je to nekaj, kar družba od nas pričakuje. Tisti, ki trpijo zaradi diskriminacije, nestrpno pričakujejo sprejetje te direktive. Mislim pa, da bi sprejetjem te direktive okrepili tudi verodostojnost inštitucij, ki je v tem trenutku predvsej spodkopana. Tako da še enkrat pozivam svet, da še enkrat organiziramo razpravo o tem, kako stvari trenutno stojijo. Morda bi lahko vsake pol leta imeli neko srečanje, kjer bi govorili o tem, kaj se je zgodilo. Hvala. Hvala lepa. Bi se še predstavniki sveta odzvali? Ja, um, dat... Hvala lepa. Samo na hitro bi odgovorila na nekaj vprašanj. Morda bo tudi komisija odgovorila na vprašanja. Gospod De Jong je postavil vprašanje v zvezi s tem, kako bo mađarsko predsedstvo nadaljevalo delo na tem dosiju. Kakor veste, ima mađarska novo vlado in uh, dosiji, portfelji še niso točno določeni, kakšne bodo torej področja pristojnosti posameznih ministrov. Zato mađari še niso podali veliko informacij v zvezi s svojim programom. Uh, in o tem je v tem trenutku težko odločati. V, na mačarskem se razpravlja o tem, kateri minister bo sploh odgovoren za to področje. Potem govorili ste tudi o vprašanju zasebnega in pa družinskega življenja. Govorili ste o zaščiti zasebne sfere in uh, kako to lahko se povezuje z zakoni za boj proti diskriminaciji. Če govorimo o stanovanjih, če govorimo o stanovanjih, kjer obstaja naprimer deljena kopalnica ali kuhinja, potem dobro je to zasebno življenje in uh, potem lahko lastnik omeji uporabo teh skupnih prostorov. Če pa lastnik da v najem stanovanje, ki je v njihovi lastni hiši, če to stanovanje oddaja skozi oglas ali pa skozi nepremičninsko agencijo, potem je to javna sfera in nobenih izjem ne smemo dovoliti. Načeloma pa gre za omejeno izbiro. Občutek imam, da so v nekaterih državah članicah nekatere oblike diskriminacije bolj spremljive kot druge. Ne gre za to, ali bi menili, da je bolj pomembna spolna usmerjenost ali kakšna posebna potreba. Ne vem, ali bi lahko države članice dopustile to vrstne izjeme. Obstajajo konvencije, ki urejajo pravice ljudi s posebnimi potrebami. Um, veliko je ljudi, ki za tem trpijo. Potem obstaja tudi tveganje, da bodo nekatere dobre stvari razvodenene in da se bo podprlo predvsem slabe prakse. Eden izmed razlogov, zakaj smo želeli to direktivo, je bilo to, da smo želeli omejiti širjenje slabih praks, želeli smo jih zamejiti, želeli smo zahtevati več preglednosti. Tako da, če bi dovolili določene izjeme, bodo te izjeme zelo omejene, točno bomo vedeli, zakaj se jih dopušča. In uh, Potrebno bo dokazati, da obstaja potreba za te izjeme. Zahtevali bomo več preglednosti. Obstajajo nekatere prakse bank in pa zavarovalnic, takšne, prakse, takšne slabe prakse moramo točno opisati, tako da jih bomo lahko zajezili. Če pa se te prakse uporablja, se jih mora uporabljati na pregleden način. Uh, in s preglednostjo menim preglednost za vse državljane. To je vse z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Ali bi še komisija želela se odzvati na povedano? Hvala lepa. Kratek bom. Kar se tiče vprašanja izjem in pa izjem, ki jih je omenil gospod Dežong. Predlog komisije in pa obsežna mnenja Evropskega parlamenta upošteva dejstvo, da obstaja listina v temeljih svoboščine in seveda je potrebno poskrbeti, da bo predlog v skladu s to listino. Vprašanje pravice do zasebnosti je tudi omenjeno v tej listini. Kakor je povedala predstavnica Belgijskega predsedstva, je potrebno spoštovati posamezne temeljne pravice. Mislim, da je predlog eh, tukaj uravnotežen. Komisija ne more tega razvodeniti nekaj, kar ne bi pomenilo pravilnega ravnoteže na področju temeljnih svoboščin. Ko gre za vprašanje različnih izhodišč, različnih eh, temeljev, komisija je odločena, da mora ta predlog ostati enoten, da ne govorimo o tem, da je na nekem področju lažje uveljaviti ta predlog in eh, bi se zato sredotočili samo na to področje. Zaradi pravne varnosti in zaradi vprašanja praktičnega izvajanja mora to ostati enotna direktiva, ne smemo ustvarjati novih hierarhij. Če bojo Če bodo pa nekateri temelji, nekatera sodišča bolj problematična kot druga, um, vseeno mislim, da, se, da to ne bo predstavljalo velikega uh, problema. Uh, vemo, da obstaja naprimer uh, starostna diskriminacija zunaj delovnega trga, naprimer na področju socialne varnosti in prav gotovo bomo morali pričiti tudi to, ko bomo dobili gla, uh, končno besedilo direktive. Imamo tudi vprašanje dostopnosti. Gospod Romeva Erueda je tukaj na omenil konvencijo Združenih narodov o ljudeh s posebnimi potrebami. In, in eh, tukaj moramo razmisliti tudi o stroškovni analizi. Eh, v glavnem potrebno pa je to direktivo obdržati enotno. Hvala lepa, sedaj pa še Sofie Fel, zelo na kratko. Da, samo 30 sekund. Belgijskemu predsedstvu sem želela pojasniti naslednje. Nisem imela v mislih izjem strani družb ali bank. Govorila sem o izjemah, ki jih želijo države članice uveljaviti same zase na področjih, ki se jim ne zdi potrebno, da bi zaščitili temelj soboščine svojih državljanov. To me skrbi. Hvala, sedaj pa gospod Kirov, ki je direktor Agencije za temeljne soboščine in bo predstavil njihovo poročilo. Thank you very much. Uh, I'm uh, very much aware of the time, so I... Hvala lepa, zavedam se časovnih omejitev, zato bom zelo kratek. Najprej se vam zahvaljujem za povabilo. Predstavil bom novo poročilo o enakem obravnavanju ljudi glede na vero, prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost to poročilo je prvo poročilo, ki ga je objavila agencija, eh, pri katerem gre za resnično analizo trendov, pravno analizo trendov. V prihodnosti bomo objavili še več poročil o področjih, na katera se osredotočamo. In eh, pogosto bo to posnetek tega, kaj je pravni režim, kaj je sociološka situacija na samem licu mesta. In to je seveda Zelo zanimivo. Povej nam nekaj o tem, kakšne so razmere. Dodano vrednost. Dodano vrednost pa predstavlja to, ko lahko identificiramo posamezne trende. Ko vidite, da vaši prispevki dejansko vplivajo na situacijo na licu mesta. Oziroma lahko ugotovimo, kje vaše delo nima potrebnega vpliva, kaj deluje in kaj ne. To je torej prvo to vrstno poročilo. Zelo na kratko bi rekel naslednje. To, kar je zapisano v poročilu, eh, je ugotavljanje napredka na številnih področjih. Zakoni se izboljšujejo, stare pojave se odpravlja. Prvo poročilo je bilo predstavljeno leta 2008 v vašem odboru, to je bilo poročilo iz leta 2007, danes pa bom predstavil poročilo do poletja 2010. To je torej to časovno razdobje, približno dve, tri, leti, eh, dve, tri leta. Se upravičujem. Nekoliko moram tukaj preskakovati v moji predstavitvi in zato se upravičujem. Če si ogledamo nasilje in pa nasilje nad uh, drugačno spolno usmerjeni, uh, potem ugotavljamo, da je zlasti pri uh, eh, transspolnih osebah uh, je dosti takšnih, ki, obstaja, ki so pogosto žrtev nasilja samo 11 držav članic ima zakone proti temu in pa samo 11 držav članic eh, protihobne namene označujejo kot nekaj kaznivega. In uh, tukaj smo lahko dodali k seznamu dve dodatni državi. Škotska je prva, prvo evropsko pravosodje, ki nudi zaščito A different issue is of, of particular significance. Transseksualnim osebam. To, kar je pomembno za današnjo razpravo, so, je tudi izvajanje načel enakopravnega obravnavanja v državah članicah. Tukaj je bil razvoj dogodkov v glavnem pozitiven. 18 držav članic prepovedujejo diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti, tudi na področjih, kjer ne gre za eh, delovni trg, tudi ko gre za dostop do storitev in pa blaga. To je velik napredek v, poveza, v primerjavi z šestimi državami pred eh, šestimi leti. Telesa, eh, nacionalni organi, ki skrbijo za enako obravnavanje, tedaj pokrivajo tudi spolno usmerjenost in pa boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti. Še neka novost v povezavi z enakim obravnavanjem, ko gre za združevanje družin in pa prosto gibanje oseb, je ta, da so tri države članice eksplicitno spremenile svojo zakonodajo in so povedale, da je zakon oziroma poroka namenjena samo heteroseksualnim parom. Države članice, povečalo se število držav, držav članic, ki ne, prepizna, ki ne priznavajo istospolnih porok oziroma so sprejeli celo eksplicitno zakonodajo v to smer. To pomeni, da držav, državljani ne morejo polno uživati svoje pravice prostega gibanja in ne morejo uživati z, oziroma ne morejo živeti za svojimi partnerji tako, kot bi si želeli. Splošni trend, ki ga ugotavljamo, je napreden, napredni trend. Štiri nove države članice so od leta 2007 sprejele zakonodajo v povezavi z istospolnimi porokami. Tri države članice pa so sprejele zakonodajo v zvezi z registriranimi partnerstvi. Torej, Če govorimo na splošno, lahko ugotavljamo napredek, ko gre za prepoznavanje istospolnih porok ali pa vsaj registriranih partnerstev. Ampak tri države članice so se pa premaknile v nasprotno smer. Torej, veliko je tako negativnih, kakor pozitivnih trendov, ampak negativni trendi izhajajo iz nestrpnih trendov, odnosov, ki so zaskrbljujoči in uh, ki jih bomo obravnavali tudi v našem sociološkem poročilu. Tukaj gre za pravne režime in zanimivo je, kako ti vplivajo na sociološki razvoj. Ampak na, v tem trenutku lahko zaključimo to, da še vedno obstajajo globoke homofobične težnje v številnih državah članicah. To ugotavljamo na podlagi raziskav, eh, ki se osredotočajo na izobraževalni sektor, predvsem na osnovne šole, srednje šole. Eh, te raziskave so izredno pomembne. Mislim, da sem porabil svoj čas. Veliko bi še lahko povedal, ampak eh, namesto tega vas prosim, da preberite poročilo. Poročilo vsebuje veliko podatkov, tabel ki predstavljajo trende v posameznih državah članicah in pa eh, splošne trende. Upam, da bo to, kar sem povedal, prispeval k eh, nadaljnemu napredku in da bomo dobili tudi zelo potrebno novo horizontalno direktivo. Ko obiščem držav član, eh, države članice, je zelo težko pojasniti, zakaj obstaja takšna hierarhija pri posameznih pojavih eh, diskriminacije. Resnično upam, da bo naslednje predsedstvo nadaljevalo s tem delom v pozitivni smeri. Hvala lepa, gospod Kjerov. Kjerum. Cenimo vaš prispevek. Gospa Intfeld je želela nekaj dodati, razprave ne bo več, kaj ti nimamo dovolj časa za to. Zmakuje nam čas, ampak Sofi, če želiš kaj povedati, izvoli. Okay. Uh, Gospa Boskort. Ja, ik ben wel een beetje even in de war, want is er niet de mogelijkheid. Hvala lepa nekoliko sem zmedena, ali sedaj lahko imamo razpravo in sprašujemo vprašanja ali ne. Ja, lahko postavite kratko vprašanje, ampak velike razprave ne bomo imeli. No, potem se mi zdi to škoda, ko je že gospod uh, Hierom tukaj z nami. Veseli smo, da je tukaj, da je podal svojo predstavitev. Uh, In eh, če sedaj nimamo, nimamo dovolj časa, da bi razpravljali o tem, kar je povedal, potem je to škoda. Ampak eh, dve kratki vprašanji. Kako pa je z državami kandidatkami? Govorili ste o 27 državah članicah, ampak stav kandidatke, ki želijo postati članice Evropske unije. In mislim, da bi tudi one morale izpolnjevati eh, te zahteve. Ali ste preučili, če to delajo ali ne? in če ne izpolnjujejo teh zahtev, kako boste ukrepali. In pa drugič, govorili ste o nekaterih državah članicah, kjer se razmerje zaostrujejo na področju uh, homofobičnih določb v njihovi zakonodaji. Eh, kako pa je z registracijo teh ljudi v državah članicah? Mislim, da so razmere tukaj zelo pomotljive. Kaj vi menite o tem? hvala. Sofi, ali želiš še ti kaj povedati? Ne, dobro, potem pa gospod De Jong. Yes, I shall be uh, extremely brief as well. Tudi sam bom zelo kratek. Želim se zahvaliti Mortonu Kjeromu. Mislim, da zasluži veliko pohvale za to poročilo. Imam eno vprašanje, o katerem bi morali razpravljati tudi v odboru. Pridružil sem tudi skupini v času kosila. Razpravljali smo z komisarko Redingovo na plenarnem zasedanju o vprašanju, ali nekatere države članice istospolne poroke izključujejo iz svoje nacionalne zakonodaje. In ob tej priložnosti je komisarka Redingova namigovala, da bo prišlo do. Da je to predstavlja kršenje direktive o prostem pretoku oseb. Zanima me, ali eh, je to res in ali boste uvedli postopke kršitve proti tistim državam, ki so dejansko v tem smislu spremenile svoje zakonodaje gospod Kerum. Hvala lepa. Kar se tiče držav kandidatk. Do sedaj nismo izvedli vseh raziskav v državah kandidatkah. E, letos poleti je Hrvaška postala, je dobila status opazovalke v agenciji. To pomeni, da lahko e, raziskave izvajamo tudi na, e, na Hrvaškem. Verjetno se nam bo naslednje leto pridružila Makedonija in pa kasneje tudi Turčija. Ampak eh, naše raziskave bodo bodoče zajele tudi Hrvaško. Popolnoma se pa strinjam z vami, pomembno je, da tudi te države spoštujejo naše zahteve. Potem uh, zabil. potem uh, homofobnost kot oteževalna uh, okoliščina. Tukaj ugotavljamo, da nekatere države uh, tudi zbirajo podatke o tem, kdo je spolno usmerjen in kdo ne. In uh, o tem bom kasneje še več povedal. Potem, kar se tiče prostega pretoka oseb in pa združevanja družin, v tem in pa v prejšnjem poročilu smo govorili o vprašanju prostega pretoka oseb, o direktivi o prostem pretoku oseb, ampak tem, v tem trenutku bom prepustil komisiji, da napravi pravno analizo. Hvala, gospod Kjerum. Sedaj zaključujemo to točko na dnevnem redu. In uh, uh, gospa Hautala bo podala letno poročilo o uredbi o dostopu do dokumentov, gospod Busitil o razrešnici za agencije, gospa Intfeld o sporazumu EU-Kanada in o uporabi podatkov iz eh, evidence o letaliških potnikih. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za Vzpostavitev sistema Eurodac za primerjavo prstnih otisov gre za prenovitev. V naslednjih minutah bo potekala razprava o osnutku poročila za spremembo uredbe o Eurodacu. Predsta, komisija je predstavila predlog 11. oktober 2010 in Naša kolegica Monika Makovej je bila imenovana za poročevalko o tem, tako da ji dajem sedaj besedo, da predstavi osnutek poročila, na to pa bomo odprli razpravo. Hvala lepa. Komisija je podala spremenjeni predlog za uredbo o Eurodaku in sicer oktobra 2010. To je tretji predlog o tem besedilu po decembru leta 2008 in pa predlog, ki smo ga dobili septembra 2009. Ta predlog, ki ga je predložila komisija oktobra 2010, um, odpravlja dostop iz razloga kazanskega pregona, potem upošteva tudi resolucijo Evropskega parlamenta iz dne maja 2009 in pa predhodne razprave v svetu. Prav tako uvaja dve dodatni točki člen 18, četrti odstavek, govori o preverjanju eh, avtomatskega zadetka, eh, da to preveri strokovnjak za prsne eh, otise in pa potem določbe v povezavi z Dublinsko uredbo, podatke iz Eurodaka naj bi vključili tudi v brošuro o uredbi eh, Dublin. Preučila sem tudi poročilo Evropskega nadzornika za varnost podatkov in pa inšpekcijska poročila Eurodaka iz leta 2009 in 2007. Um, in na podlagi tega sem dobila celo vrsto predlogov sprememb, ki jih lahko razvrstimo v dve kategoriji. Dva, um, torej, um, tehnična kategorija, prilagoditev Lizbonski pogodbi ali pa prilagoditev notranjih uh, omemb v besedilu. Drugi set predlogov sprememb pa so namenjeni temu, da bi pojasnili besedilo. Uh, tudi ko gre za prehodna obdobja, o katerem govori komisija, potem statistika in pa pojasnila glede pravic o dostopu, pravici dostopa do podatkov. Veselim se mnenja kolegov o osnutku poročila in pa zahvaljujem se poročevalcem v Senci za prvo razpravo, ki je potekala oktober v tem besedilu. Preden zaključim, bi želela podati nekaj pripomb o možnosti za države članice in pa organov kazenskega pregona ter Europola, da imajo dostop do baze Eurodac za namene um, pre, preiskav, ko gre za teroristična dejanja in pa druge hujše kršitve. V predlogu komisije iz septembra 2009 je govora tudi o tem, ampak to je bilo sedaj izpuščeno iz novega predloga. V tem starem predlogu je bila ta možnost predvidena samo v primeru, če nacionalne podatkovne baze za primerjavo prsnih odtisov, o katerih govori odločitev sveta iz leta 6 eh, oziroma številka 615, če ta analiza ne bi ponudila pozitivnih rezultatov ta dostop do Eurodaka bi bil možen samo za namene preprečevanja ali preiskovanja terorističnih eh, kaznivih dejanj v specifičnih primerjih, oziroma če bi obstajal utemeljen sum, da takšna primerjava s podatki z Eurodaka, da bi ta bistveno prispevala k preiskovanju takšnih zločinov. vsi veste, za kakšne podatke tukaj gre, potem eh, nadomestne informacije po zadetku bi, pokril, bi pokrili že obstoječi inštrumenti, odložitev iz pruma in pa okvirno odločitev sveta o poenostavitvi izmenjave informacij in pa obveščevalnih podatkov med eh, organi kazenskega pregona v državah članicah. to sem želela pojasniti. Gre za vprašanja, ki so povezana z dostopi do podatkovne baze strani, eh, strani organov kazenskega pregona. Trenutni predlog tega ne predvideva. Vem pa, da so države članice v svetu se soglasno odločile, da želijo imeti dostop, takšen dostop. Razumem, da je komisija iz spremenjenega predloga vključ, izključila te možnost, to možnost, saj je želela, da napreduje sveženo azilu, pa tudi, ko gre za upravljanje velikih sistemov informacijske tehnologije. Ampak mislim, da bi to možnost vsekakor morali še nadalje preučiti. Now, if my colleagues uh, will, uh, will like to refer more to this, then... Če želijo kolegi, govori, da spregovorim še o tem, bom omenila tudi obstoječo uredbo. Vsaj to, kako je ta na tehnični ravni povezana z eh, kazenskim pregonom. Kakšni bodo naslednji koraki v postopku? Rok za uložitev predlogov spremembe predlagan za 9. december. Potem bo potekalo drugo srečanje s poročevalci v Senci, takrat bomo razpravljali o morebitnih predlogih sprememb. Eh, orientacijsko glasovanje pa bi lahko potekalo na sestanku odbora Libe 25. ali 26. januarja. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospa Makovej. Prosim predstavnika komisije ali sveta, če želijo kaj povedati, gospod Sende Deka. Dank u wel, dank u wel om uh, ons hier het. Najlepša hvala. Ontwerpverslag, uh, ik denk dat dit uh, ontwerpverslag. De... Hvala lepa za poročilo. Poročilo potrjuje vtis, ki ga imamo tudi v svetu. Namreč gre za to, da je komisija pri pripravi novega predloga upoštevala razprave, ki so potekale v svetu in pa v parlamentu. Tudi svet ima občutek, da na tehnični ravni ni več potrebno veliko razprav, gre samo za majhne tehnične prilagoditve, imamo pa že dobro osnovo. Seveda obstaja en element, na katerega opozorila tudi gospa Makovej in sicer gre za vprašanje dostopa za organe kazenskega pregona. Vse države članice so izrazile razočaranje, spriča tega, da komisija ni podala predloga o to vrstnem dostopu. Seveda je sedaj to odvisno tudi od komisije. Komisija je svetu povedala, da je v prihodnosti pripravljena razmisliti tudi o tem elementu. Hvala lepa, komisija. Yes. Thank you, Madam Chair. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bom Eh, ponavljala vsega, kar je gospa Makovej povedala, to je že tre, eh, tretji predlog komisije. Sedanji predlog je bil sprejet 11. oktobra. S tem smo želeli pomagati belgijskemu eh, predsedstvu, da napreduje pri tem svežno, da se doseže dogovor čim prej in da se vzpostavi agencija, tako kot je bilo načrtovano na začetku leta 2012 predlog eh, vsebuje iste cilje, kot jih je prvi predlog in sicer učinkovitejša uporaba podatkovnih baz, eh, lažja uporaba Dublinske uredba, boljša zaščita osebnih podatkov, potem pa eh, tudi upravljanje Eurodaka sa strani bodoče agencije. Operativno upravljanje je sedaj v rokah komisije. Ta predlog vsebuje tudi izide pogajanj s komisijo. Eh, svetom oziroma v svetu in ravno tako upošteva prvo eh, zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta, kar zadeva nove elemente sedanjega predloga. Smo vključili ustrezne eh, določbe, da bi lahko omogočili komitologijo in pripravljen mora biti tudi prospekt, da se prosilce azila obvesti o tem, kar predvideva Dublinska regencija. In uh, Tudi eh, eh, zadetki in pa potrditev se strani eh, strokovnjaka za prstne otise, eh, to vprašanje je sedaj pojasneno. Glede na to, da, o, da se umika opcija za namene pregona, se ustrezne določbe črtajo iz tega besedila. Po drugi strani pa vas želimo pozoriti, na eno temo, ki utegne biti relevantna za bodoča pogajanja. To je tisto vprašanje, kjer naj bi so zakonodajalci eh, dosegli dogovor in sicer gre za shranjevanje podatkov kategorije 2. To so podatki o nezakonitem vstopu. Tu gre za eh, ljudi, ki so bili prijeti pri nelegalnem prestopu meje. Sedunja se danja uredba določa, da se ti podatki eh, shranijo za dve leti. V postopku revizije pa se predlaga, da se to obdobje skrajša na eno leto, tako da bo ta zakonodaja bolj v skladu z Dublinsko uredbo. Mnenja so različna med eh, Evropskim parlamentom in svetom in pa DPS kar zadeva eh, dostop organov pregona. Eh, komisija je zabeležila dejstvo, da se nekatere države članice želijo, da bi se eh, ta dostop ponovno uvedel v ta predlog. Komisarka Malstrom je o tem govorila na zadnjem PNZ svetu in je rekla, da smo pripravljeni o tem ponovno razmisliti, vendar v okviru širšega pristopa in pa se bolj pozitivnim pristopom sveta do celotnega svežna treba je najti rešitev za tako imenovani eh, mehanizem za nujne primere, ki ga vsebuje Dublinska eh, uredba. Eh, seznam, gospod Morajes najprej. Seznam govornikov, pardon, razprava. Hvala lepa, Hinge. Prevladojoča tema poročevalca v senci z gospod Makovej je bila ravno uh, dostop do podatkovne baze za uh, organe pregone. In uh, na ta način je namreč mogo mogoče pospešiti proces v zvezi z azilnim svežnem. Prav tako pa la bi lahko podprli določene tehnične amadmaje, ki jih predlaga gospa Makavej. To je predlog predelave uredbe kar pomeni, da bomo spreminjali samo tiste vidike, ki jih je, oziroma tiste dele uredbe, ki jih je spremenila že komisija. Z gospod Makavej smo dobro sodelovali, dobro sodelujemo in smo veseli razumnega pristopa. Tudi komisija zelo hitro dela, tega smo veseli, pa tudi belgijsko predsedstvo eh, se trudi po svojih močeh. Hvala lepa, gospa Weber. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospe Sara Latford, ki je poročevalka o senci, danes ni z nami, bom govorila v njenem imenu, ampak ona želi povedati eh, v bistvu stališče skupine Alde. Mi podpiramo poročilo gospe Makoveji in cenimo dejstvo, da, da so nekateri komentarji eh, o boljših standardih upoštevani v poročilu. Ravno tako podpiramo to, da to poročilo odraža dejstvo, da je komisija odpravila možnost organov pregona v državah članicah, da bi imeli dostop do podatkovnih baz ne glede na to, kar je poročevalka ravno kar povedala, ne glede na to, kar je rekel svet, pa moramo povdariti naslednje. Jasno je seveda, da se bomo verjetno strinjali s tem poročilom, ampak vse eno nas skrbijo ta odprta vrata, odprta vrata, ki bodo omogočala te stvari spreminjati v prihodnje. Ravno kar smo slišali, da je svet rekel, da želijo omogočiti dostop organov pregona do podatkovnih baz in mi smo močno proti temu. To je tudi tisto, kar želimo jasno in glasno povedati svetu, belgijskemu predsedstvu, mačarskemu predsedstvu in temu nasprotujemo nasprotujemo iz več razlogov. Mislim, da ste v zadnjih nekaj tednih vsi dobili neke vrste opozorilo organov za varstvo podatkov in eh, civilne družbe. Ti so proti temu predlogu, ravno zaradi možnega dostopa organov pregona. Kajti to bi v bistvu eh, Eurodax spremenilo v orodje za kazenske preiskave. To pa vpliva na pravico do eh, varstva osebnih podatkov, kajti organi pregoda bi imeli možnosti dobiti dodatne biografske podatke, eh, ki so povezani z prstnimi odtisi. O tem govori tudi ocena očinka komisije iz leta 2009. To bo povzročilo tudi dodatne stroške, tako na ravni EU kot nacionalni ravni. Eh, to bo pač rezultat novih funkcij, novih funkcij obdelave podatkov Eurodaka in zato upamo, da svet dejansko ne razmišlja o tem, da bi se lotil tako dragih ukrepov, kajti eh, dodana vrednost eh, takšnega ukrepa oziroma takšne rešitve bi bila vprašljiva in dejansko ne razumemo, kaž, zakaj bi to bilo in to ne bi bilo v skladu z izvornim ciljem te agencije in zato upamo, da se bodo ta odprta vrata zelo kmalo zaprla. Hvala, eh, Renate. Iz... Eh, De Jong. Nekoliko sem presenečen zaradi pomankanja zgodovinskega občutka v nekaterih državah članicah. Če bodo šle v svoje arhive in si pogledale, eh, uporabo Dublinske konvencije v tistem času. Zakaj je šlo takrat? Šlo je zato, da se prstne odtise eh, uporabi zato, da se ugotovi, katera država je odgovorna za določeno zaprosilo za azil. Nikoli se ni reklo, da bi morali prstne odtise uporabljati za boj proti terorizmu ali kriminalu. In mislim, da bi svet moral to zgodovino upoštevati in tudi eh, iz spoštovanja do drugih ne bi smel eh, vstrajati na tem, kajti eh, če bi se zagotovil dostop organom pregona do teh podatkov, do prstnih otisov, bi tem spremenili cel smisel te uredbe. Uh, Ehm, in vesel sem, ko vidim, da je sedaj komisija dala predlog, ki ne omogoča tega dostopa. Ampak svet želi ponovno razpravljati o tem, ampak meni se zdi, da bi to bilo napak, ravno tako bi to povzročilo predvsej pravnih vidikov ehm, v zvezi z uporabo tega instrumenta. Potem se strinjam tudi z e, ostalimi vidiki, ki jih je izpostavila komisija, kar zadeva celotni svežen. Potem končna pripomba v zvezi s poročilom Moniki Makovej se toplo zahvaljujem za tehnične predloge sprememb in ostale splošne predloge sprememb, ki jih je vložila. E, mislim, da se že lahko veselimo plodne razprave o letih. Vendar pa sem opazil, da v poročilu gospe Makoveji omemba dostopa eh, organov pregona Eh, do podatkovnih baz ostaja, torej še vedno se omenja ta dostop in to eh, obžalujem, ampak upam, da bomo lahko to rešili. Gospod Albrecht, hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam se želim zahvaliti poročevalki in poročevalcem v Sencu za pozitiven pristop, ki smo ga imeli do sedaj. Podpiram gospod Weber v zvezi s tem, kar je rekla eh, o dostopu za organe pregona do podatkovne baze. Eh, parlament je to vedno kritiziral. In veliko argumentov smo že slišali in povedali, zakaj po našem mnenju ni sorazmerno odpirati teh podatkovnih baz za nove namene, kot so nameni eh, kazenskega pregona. In zato bi želel, da komisija in parlament skupaj delata na tem, da ta predlog zaživi Ampak izgleda, da svet soglasno podpira, da se ponovno uh, odpre ta možnost. In mislim, da se bo s svetom o tem treba pogovoriti. Bistveno bo, da parlament še enkrat z, eh, oblikuje zelo jasno stališče do tega vprašanja. Hvala lepa. Hvala, Monika. Torej, Zelo jasno je z tega, kar sta povedala komisija in svet, zelo jasno je, da bomo s predlogom nadaljevali, da bomo eh, ta predlog obdržali takšen, kot je. In da, da ne bomo sprejeli predloga sveta v zvezi z dostopom organov pregona do eh, podatkovnih baz predlogi sprememb morajo biti jasni in zelo pomembno je, da se vsi strinjamo. Uh, Hvala lepa za vaše prispevke. Če je predlagani rok sprejemljiv, bomo o tem razpravljali na našem naslednjem sestanku. Razprav, razpravljali bomo tudi ponovno o vprašanju dostopa do podatkovnih baz. Komisarka Malmström je že z nami. Zato predlagam, da začnemo s 16. točko na našem dnevnem redu in sicer eh, strategija notranje varnosti v praksi in da se potem vrnemo k sporazumu o EU in Brazilijo. Eh, seveda, če se oba poročevalca eh, strinjata, gospod Enčo pa gospa Gruber. Torej, najprej komisarka, potem bomo pa nadaljevali. Se strinjate s tem? Prav. very happy to receive among us Commissioner Malmström in order to Sem zelo vesela, da je komisarka Marsrov z nami. Predstavila nam bo sporočilo Evropske komisije o strategiji notranje varnosti v praksi. Varnejša Evropa, to je strategija, ki je bila sprejeta prejšnji ponedeljek. Naj vas spomnim, da bo odbor Libe pripravil poročilo na lastno pobudo o notranji eh, varnostni strategiji. In eh, za to je eh, bila kot eh, poročevalka imenovana gospa Borsalino. Sedaj pa, gospa komisarka, imate besedo. Najlepša hvala, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Zelo lepo je biti spet z vami, čeprav smo se zadnje čase kar veliko srečevali. Danes pa bom govorila o strategiji notranje varnosti in sekretarjatu in eh, predsedstvo se zahvaljujem za to, ker sta malo prilagodila vaš eh, dnevni red. Eh, in vaš program dela tako, da bom sedaj lahko vam to prej predstavila kot pa svetu in to je vedno dobro. Komisija je eh, to sprejela prejšnji teden. To je rezultat naše skupne želje, da bi na varnost gledali bolj celovito, upoštevajoč tudi nova urodja, ki nam jih zagotavlja Lizbonska pogodba. Veliko od nas, eh, nas je bilo nekoliko frustriranih Eh, ko smo videli, da se, eh, var, eh, da se varnost razvija po delih, brez prave povezave med njimi. Ta nova strategija pa stvari spreminja in izgleda, da bomo imeli bolj celoviti pristop. To pomeni, da se bomo lahko tudi z izzivi izoča, soočali bolj učinkovito. Določena področja zahtevajo posebno pozornost. Varnost je eh, glavna eh, odgovornost držav članic, ampak na EU ravni se lahko naredi veliko stvari, da se zagotovi dodana vrednost. Organiziran kriminal, eh, potem eh, internetni kriminal in pa strategije na tem področju so tista, eh, eh tista področja, kjer lahko EU veliko naredi in če bomo tu veliko naredili, bomo povečali tudi varnost naših sodržavljanov. Zelo nakratko. Naj začnem z organiziranim kriminalom. V vsakodnevnem življenju vidimo veliko manjših kaznjivih dejanj oziroma prekrškov, eh, kot so eh, žeparjenje ali kraja avtomobilov, ampak vedeti moramo, da je to del eh, dosti širšega kriminalnega delovanja oziroma kriminiranih Eh, kriminalnih združb in zato moramo delovati čezmejno, da bomo lahko te eh, kriminalne mreže oziroma združbe eh, razbili. Treba jih je udariti tam, kjer so najbolj ranljive. To je včasih denar. Pogledamo, Poglejmo si, kaj se dogaja sedaj in potem skušamo ugotoviti, kako pripraviti nov predlog s katerim bomo preprečili pretok denarja iz nelegalnih v legalne dejavnosti. Potem moramo razmisliti tudi o tem, kako zaseči sredstva, kako zamrzniti sredstva, kako se bolj učinkovito boriti proti pranju denarja in korupciji. E, te, e, ti predlogi bodo prišli spomladi. Kar pa zadeva terorizem, žal veste, da je Europol poročal o skoraj 300 poskusih napadov v EU v vedno bolj sofisticiranih oblikah. Videli smo, kaj se je dogajalo prejšnji teden, recimo eh, pri tovoru iz Jemena v Evropo potem se eh, soočamo tudi s situacijo, kjer se posamezniki vedno bolj alienirajo od družb v EU in, postaj, eh, in postajajo agresivni, eh, začnejo delovati teroristično. Zato se je treba osredotočiti tudi na preventivo. Pripravljamo tudi predlog o varnostni politiki in moramo in želimo zagotoviti tudi platformo za uporabo metod proti radikalizaciji. Veliko skupnosti se ukvarja s tem, da bi ugotovili, kateri posamezniki so najbolj eh, sprejemljivi za te vrste eh, radikalizacije. In eh, naslednje leto, tako kot ste vi zahtevali, bom pripravila predlog, kako na evropsko nekem ozemlju dobiti EDP podatke. Kar zadeva eh, internetni kriminal, digitalna realnost je tu, bombe več ne potrebujete, vedno za napad na ljudi in eh, verjetno ste sami že imeli to izkušnjo ali pa so imeli vaši prijatelji, namreč da so jim ukradli ali so vam ukradli identiteto in pokradli denar z računov. Internet daje kriminalcem in terorističnim skupinam možnost napada na kritične infrastrukture, možnost eh, kraja denarja z naših računov. Mi eh, želimo vzpostaviti centr za uh, internetni kriminal in pa ustrezne ukrepe. Nekatere države članice so dobro pripravljene, druge slabo, zato moramo povečati pomoč, izmenjati izkušnje in skupaj ugotoviti, kako se s tem soočiti. Tako da se bomo pripravili pardon, tudi za prihodnje, za primer takih napadov ki, in vemo, da bo prišlo do njih. E, upravljanje meja, e, kooperacija integracija oziroma sodelovanje na ravni Schengna je eden največjih dosežkov, ampak to zahteva veliko raven solidarnosti znotraj EU. Samo tako lahko namreč upravljanje meja deluje. Tako bodo lahko cariniki in mejni policisti bolje sodelovati na tako imenovanih vročih točkah na zunanih mejah, tako da se bomo lahko soočali in borili proti različnim eh, kaznivim dejanjem, kot je trgovina z ljudmi, trgovina z drogami in tako naprej. Eh, potem Eurosur eh, sistem za varovanje meja eh, bo tudi pomagal pri skupnih operacijah. Krize in pa naravne nesreče prejšnji mesec je prišlo eh, do več naravnih ali nenaravnih nesreč, naprimer vulkan vulk Eh, potem toksi, eh, eh, toksično onasneževanje na mačarskem in podobno. To so različna področja, vendar pa zahtevajo sodelovanje več sektorjev. Tu ne gre samo za gospodarsko vprašanje, finančno vprašanje ali logistično vprašanje. To so stvari, ki se jih je treba lotiti solistični. Potrebujemo poseben sistem za upravljanje Eh, kriz in moramo tudi ustrezno oblikovati eh, metode za oceno tveganja. Skupaj moramo pripraviti skupna poročila, tako da bomo lahko oblikovali tudi zmogljivosti za odzivanje na te eh, katastrofe. To pa zahteva strategijo. Sodelujemo z mnogimi drugimi komisarji na tem področju. To je proces, ki smo veliko veliko koristili prispevki od vas in ostalih ljudi, ki se s tem ukvarjajo. In eh, prepričana sem, da bo poročilo gospe Borselino odlično in z vami smo pripravljeni sodelovati. To je prav gotovo nekaj, kar moramo preoblikovati v akcijo, v ukrepanje, v delovanje. To ne sme ostati samo še en dokument eh, Evropske komisije, kajti vemo, da obstajajo nevarnosti na tem področju in da moramo zaščititi državljane, zmanjšati nevarnost in pa potem tudi obnavljati, če pride že do škode. Komisija bo spremljala in ocenila napredek, pripravljali bomo letna poročila, se priporočili za nadaljne ukrepanje. To poročilo bo odlična podlaga za razpravo z vami in svetom o varnostnih vprašanjih. To je torej naša strategija za izboljšanje strategije notranje varnosti v naslednjih letih. To smo razvili v partnerstvu z vami in svetom in upam, da bomo prihodnje lahko tesno sodelovali pri izvajanju te strategije. Gospa predsedojoča, to je eh, bila kratka predstavitev zelo debelega in ambicioznega dokumenta, ampak sem vam želela predstaviti eh, ta dokument na kratko, sem vam pa na razpolago za vprašanje in seveda se bom še vračala k vam za razpravo o teh vprašanjih. Hvala lepa, smo veseli, da ste tu. Dolg se znam, govorniko imam. Najprej pa želim dati besedo eh, poročevalke gospe Borsalino. Vi kjedo skusa, non so se sentire se opravičujem, ker sem skoraj da brez glasu danes, upam, da me boste kaj slišali. Najprej najlepša hvala komisarki Malmstromovi, da je prišla danes predstaviti sporočilo Evropske komisije o strategiji notranje varnosti. Zelo na kratko bi rada pri tem prvem srečanju povedala to, da želimo tudi mi prispevati k oblikovanju strategije, ki naj bi preprečila organiziran kriminal, terorizem in tako naprej. Strinjamo se tudi s cilji, ki so navedeni v sporočilu. Je pa res, da bi morali upoštevati tudi naše pomisleke in se ne omejevati samo na tisto, kar je zapisano v sporočilu. Zavedati se moramo, da danes Evropska unija dnevno doživlja grožne, se z njimi sooča, ni dovolj, da omenjate samo to, da so štiri od petih evropejcev mnenja, da so ogroženi. Boriti se je treba proti terorizmu, proti drugim grožnjam. Katere instrumente imamo na evropski ravni že na voljo? Mislim, da bi morali te zadeve bolj natanko opredeliti. Zanima me, kako Europol, Eurojust in Frontex lahko med seboj sodelujejo na tem področju. Pomembno je, da v strategijo vključite tudi druge akterje, naprimer nacionalne parlamente in druge nacionalne organe, naprimer tožilstva, sodišča in druge, ki se borijo proti organiziranemu kriminalu. Otemeliti se je treba na dobrih nacionalnih praksah, ki so bile uspešne in bi jih morali prenesti na evropsko raven. Ko bomo zbrali vse podatke in dali skozi vse te faze, pa se bomo morali pogovoriti o tem, kako se lahko na evropski ravni soočimo s terorizmom. Seveda bom prisluhnila tudi pripombam kolegic in kolegov in seveda želim vsem uspešno delo. Hvala. Hvala lepa, eh, gospa Borsalino, gospod Lambrinidis. Hvala lepa, hvala lepa, gospa komisarka, da ste prišli. Imam dve pripombi. Veliko tega bi si sicer lahko povedal, ampak glede na to, da nimamo dosti časa. Ta dokument je zelo zanimiv in zelo dober in to z več razlogov. Torej, eno mojo pripomba se nanaša na to, kar delate na internetu in s tem povezanim kriminalom, drugo vidik pa se nanaša na radikalizacijo. Mislim, da je tu vprašanje definicije zelo občutljivo. Kaj je notranja varnost? Kako jo opredelimo? Izgleda, kot da poskušate to definicijo jeti za zelo veliko mrežo. Z drugimi besedami, vsakdo, ki služi z neko dejavnostjo, ki bi se utegnil uporabljati za katerikoli primer, pade v to kategorijo, v to definicijo. Mene to skrbi, da eksplicitno omenjate, tako v pismo kot v sporočilo, omenjate boj proti eh, kršitvam pravic intelektualne lastnine in to omenjate kot varnostni problem. In eh, da ne omenjate v tolikšni meri internetni kriminal, takrat, ko gre za napade. Eh, infrastrukture. Ampak zakaj ne omenjate trgovine z otroci? Ampak imate v masnem tisku napisane kršitve pravic intelektualne rastline. To je pomembno vprašanje. O tem bo Evropski parlament razpravljal, komisija že dala priporočilo in si bomo morali to pogledati. Ampak ne vem, ne moram si predstavljati, kako si komisija lahko to postavi kot prioriteto znotraj eh, strategije notranje varnosti varnosti, razen če to notranjo varnost tako široko definirate, da vanjo pade vsaka organizacija, ki nelegalno služi denar, tudi če se ta denar ne uporablja za financiranje eh, terorizma. Torej, to me zelo skrbi. Želim, da se ta vidik eh, zavleče v vse politike, eh, politike komisije. Drugo vprašanje, radikalizacija 26. aprila, kot veste, je svet Eh, sprejel zelo nevarno, po moje, odločitev. Odločil se je, da bo ustvaril mehanizem, s katerim bo zbiral podatke od držav članic na podlagi vprašalnika o radikalni ideologiji v EU. Ne razloži svet, kaj je radikalna ali ekstremistična ideologija. V to kategorijo praktično omogočajo vključiti vse, kar nam ni všeč. Recimo informacije o sosedih, o prijateljih, o somljivih ljudih. Tudi te bi lahko opredelili kot radikalce. In to bi pomenilo, da se ustvarja podatkovna baza, ki je ogromna, njena pravna podlaga ni definirana in po moje je to lahko zelo nevarno. Ali komisija kakorkoli ukrepa v zvezi s tem, ali poskuša Eh, kakorkoli koordinirati ta mehanizem za zbiranje podatkov? Ali ste mogoče zamrznili ta mehanizem ali mogoče veste, kaj se dogaja na ravni sveta? Kaj ti še enkrat? Kako identificiramo radikalizem in radikalno ideologijo? To je spet vprašanje definicije. Torej, ta definicija bo zelo močno vplivala na zasebnost Eh, državljanov EU. Hvala lepa, Stavros, gospa Infeld. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej naj povem, da sem vesela eh, integriranega oziroma celovitega pristopa eh, kot ste ga imenovali. Mislim, da je bil zadnji čas za nekaj takega in ta hiša bo prav gotovo zelo veliko prispevala k tej razpravi. Ampak tako kot Stavros, tudi jaz menim, da potrebujemo več razprav o definiciji, o načeljih, o ciljih in namenih te strateškega dokumenta. Ena od stvari, ki manjka in to zlasti na področju, eh, kjer sem jaz zelo dejavna, to je boj proti terorizmu. To, kar manjka, so dejstva, so dokazi, so ocene. Naslednje leto bo poteklo deset let od napada na dvojčka v ZDA. Veliko ukrepov se je sprejelo od takrat, to ste tudi sami omenili. E, ti ukrepi niso bili vedno usklajeni in povezani med seboj, ampak zelo slabo pa vemo, kako so ti ukrepi vplivali na situacijo, kakšen je bil njihov učinek. Malo si predstavljamo, e, koliko so vplivali na e, državljanske soboščine, nimamo pa nobene ideje o stroških. In preden sprejmemo nove represivne ukrepe, moramo vse približno vedeti, kako učinkoviti so so bili ukrepi doslej in potem moramo točno vedeti, kaj potrebujemo. Moramo vedeti, eh, kje so tista področja, kjer organe pregona nimajo dovolj instrumentov in kje je treba kaj zapolniti. Mislim, da je to v naravi ljudi. Želimo se boriti proti mlinom na veter in danes na nas vplivajo slike in zbujajo našo domišljijo, ampak svoje politike moramo eh, oblikovati na podlagi dejstev. Zelo sem zadovoljna, da ste vključili krajo identitete v poglavje o internetnem oziroma eh, cyberkriminalu. Eh, kraja identitete je eno od tistih kaznivih dejanj, ki, katerega število najhitreje raše in to vpliva na ljudi. In že pred leti Eh, se je o tem eh, začelo govoriti, ampak države članice se s tem sploh niso hotele okvarjali, zato ker eh, niso bile pripravljene in še vedno niso pripravljene prilagoditi svojih lastnih definicij kraja identitete skupni pri, eh, opredelitvi. Vendar pa vemo, da je to čezmejna oblika kriminala in da tu moramo nekaj narediti. In na koncu. Javni organi imajo ogromno novih, širokih pooblastil za nadzor nad državljani, ampak krah, eh, vsaka novo pooblastilo mora spremljati tudi določena pravna varovalka za državljane. Tu mislim, da v tem ravnotežju obstaja praznina. Ustvarimo novo uh, pristojnost, novo Eh, možnost na eni strani za organe prigona, na drugi strani je treba poskrbeti za varovalko za državljane. Ogromno podatkovnih baz se je ustvarilo za namene varnosti in kazanskega pregona. To je mana z neba za tatove identitete. Zato moramo biti previdni. Če želimo ustvariti nova pooblastila, pa moramo poskrbeti tudi za eh, pravne eh, instrumente, ki bodo zavarovali državljane. Gospod Jakolino. Hvala lepa, gospod Malmström. Vesel sem, da ste ponovno z nami. Vesel sem, da bo potekala ta izmenjava mnen, ki bo koristila, mislim, da vsem. Uh, V tem sporočilu najdemo seveda kar nekaj izhodiščnih točk za nadaljni razmislek. Naš odbor Libe je tisti, ki lahko predlaga še določene popravke. Želel sem se osredotočiti predvsem na organiziran kriminal in na boj proti organiziranemu kriminalu. Ta boj mora biti odločen. Najprej, kar zadeva zaseg mafijskih dobrin in blaga, ki je bilo pridobljeno v okviru organiziranega kriminala. Treba bo poenostaviti postopke, ki bodo omogočili, da se hitro na novo uporabijo te dobrine, ki smo jih zasegli tistim, ki se ukvarjajo z organiziranim kriminalom. Namreč premalo pogosto uporabljamo blago, ki ga zasežemo maficam. Razlog za to pa je, da so postopki preveč zapleteni. Torej, postopke bo treba poenostaviti. Potem pa še boj proti trgovini z drogami. Junija 2010 je v Parizu na predlog francoskega ministra bil podan jasen poziv, naj se začnemo boriti proti trgovini z drogami. Pogovarjali smo se tudi o tem, kakšne ukrepe bo treba razviti v okviru posameznih programov. Seveda v parlamentu ne razpravljamo samo o temah, ki se povezujejo z drogo in z odvisnostjo od drog, temveč tudi o drugih temah. Zato komisarko Malmstromovo sprašujem, če na podlagi prej omenjenega predloga že ukrepate? Ali ste upoštevali ta predlog tudi v vašem sporočilu? Hvala. Najlepša hvala. Komisarka, besedo vam predajam nazaj, tako da boste odgovorili na ta vprašanja. Potem pa bomo imeli še en krok vprašanj. Še šest se vas je javilo k besedi. Gospa Sipel, gospa Weber, gospod Albrecht, gospod Molder, gospa Blinkevič Jute in gospa Hankeš. In gospa Grisbek. Ampak ne bomo imeli dovolj časa. Tudi Romero Lopez. Gospa Sipel, vi ste že na seznamu. Dobro, še gospa Ernst in s tem je seznam zaključen. Gospa komisarka, izvolite. Najlepša hvala. Hvala lepa za veliko zanimanje, ki ga kažete v parlamentu za to temo. Mislim, da je to dober obet za prihodnje razprave. Gospa Borselino, upam, da boste kmalo zdravi. Mi je žal, da ste ob glas, verjetno je krivo vreme. Mi nismo predlagali nekaj dramatičnega. Uporabili smo to, kar že obstaja, ugotavljali smo, ali je trenutna zakonodaja dovolj dobra ali jo je treba kakorkoli spremeniti. Upoštevali smo tudi predloge nacionalnih parlamentov in tudi nacionalno zakonodajo v zvezi z zasegi in zaplembami. Tudi v vašem parlamentu ste pridobili kar nekaj izkušenj, ki bi jih lahko prenesli na evropsko raven, vendar je večina izkušenj omejena na nacionalno raven. Ugotovili smo, da določene stvari na evropski ravni ne delujejo. Sedaj nas zanima, zakaj stvari ne delujejo. Namreč tudi zločinci selijo denar preko meja, zato se bomo ukvarjali tudi s to temo. Gospod Lambrinidis, veliko stvari v sporočilu ni omenjenih, zato ker poteka usporedno kar nekaj podobnih pobud, tudi zloraba otroke, seveda zelo pomembna tema, intelektualna lasnina se omenja samo, kadar se pojavlja v okviru resnega organiziranega kriminala, tako da te teme ne bomo obravnavali na tem področju. Glede radikalizacije pa naj povem, da v okviru te strategije ne nameravamo oblikovati podatkovne baze. Mi se samo odzivamo na potrebe lokalnih organov in raziskovalcev. Želijo si, da bi spostavili neke platforme, kjer bi se pogovarjali. Vemo, da obstaja kar nekaj doma vzgojenih teroristov, povezujemo se s socialnimi delavci, z verskimi skupnostmi, želimo si izmenjati informacije, ponuditi smo jim želeli platformo, v okviru katere bi si lahko izmenjali mnenja, posredovali podatke in tako naprej. Tako da se osredotočamo izključno na preventivno plat. Seveda pa sodelujemo z lokalno oblastjo in raziskovalci. Gospa Intveld, strinjam se z vami, da bi morali najprej oceniti to, kar že imamo na voljo. Z najprej Naj povem, da je komisija tik pred poletjem poslala tudi vam dokumente, ki se nanašajo na ukrepe, ki smo jih sprejeli v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Veliko dejstev in številk prejmemo tudi z strani Europola, strani koordinatorja za boj proti terorizmu. Uh, Pomembno je, da zbiramo te podatke. Tudi nacionalne države imajo svoje obveščevalne podatke, vendar do vseh dokumentov nimamo dostopa in jih tudi ne moremo objaviti javno. Trenutno ocenjujemo vse tisto, kar imamo na voljo, na tem želimo naprej graditi in ne želimo vzpostavljati novih instrumentov. Vsak predlog pa bo vedno oblikovan tako, da bo nudil varovanje človekovih pravic in pravno varnost. Strinjam se, da na področju kraja identitete nimamo na voljo ustrezne zakonodaje. Številni prijatelji so bili žrtve tega kaznivega dejanja, enako velja za krajo bančnih računov, zato moramo stvari na tem področju znatno izboljšati, da se bodo izboljšali tudi rezultati. Gospod Jakolino, predlog francoskega ministra je bil predstavljen spomladi. In prihodnje leto spomladi bomo ocenili trenutno stanje, tako da poteka dvotirni postopek. Organiziran kriminal in trgovina z drogami sta med seboj povezana in ukrepi, ki jih mi razvijamo, se lahko uporabijo za obi vprašanje. Pa res, da je postopek ocenevanja ločen. Hvala. Hvala lepa. Naslednji krok vprašanj. Besedo boste dobili vsi tiste, ki ste na seznamu. Na koncu pa še tretji krok. Najprej gospa Sipel. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich zunächst für diese. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem za pripravo tega dokumenta. Dolgo smo zahtevali, da ne bi varnosti obravnavali samo v okviru posameznih dokumentov in pa zakonodajnih predlogov. Glede na to, da razpravljamo o vprašanju terorizma in pa varnosti v povezavi z izmenjavo podatkov in pa tudi tehničnih določil, kako naprimer body skeneri in pa tako naprej. Sem vesela, da tukaj govorimo tudi o tem, kaj pomeni radikalizacija, kje se novači potencijalne teroriste in tako naprej. Vesela sem, da smo to omenili, čeprav ne vem, kako bi naj sedaj tukaj ukrepala. Evropska unija in pa države članice. Dejstvo, da ti zločinci ne prihajajo samo iz tretjih držav, ampak tudi iz Evropske um, unije, to dejstvo vsekakor ne gre zanemariti. Potem, kar se tiče podatke oziroma evidence o letaliških potnikih, tu tako ali tako že zelo sodelujemo z ZDA, razpravljamo o izmenjavi podatkov, v tem trenutku pa ni jasno, kakšno dodano vrednost ima ta izmenjava podatkov o letaliških potnikih, ampak prav gotovo bomo tudi to razjasnili v nadaljnih postopkih. Hvala lepa, gospa Weber. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi komisarki Malmstromovi, da se je udeležila današnjega sestanka. Hvala lepa, da se pogovarjate z nami o strategiji, mislim, da je to dobro izhodišče. Kaj ti pogovarjati se moramo o tovrstnih vprašanjih, izraziti moramo tudi svojo zaskrbljenost glede številnih zadev. Večina tistega, kar sem želela povedati, so povedali že drugi Stavros in Sofi, naprimer. Tudi sama imam težave s samopredelitvijo notranje varnosti Varnost evropskih državljanov je po mojem mnenju najbolj pomembna. Vseeno pa obstajajo različni koncepti. Trenutno govorimo o notranji varnosti, potem je tu še pojem nacionalne varnosti, pojem evropske varnosti. Te stvari bi morali po mojem mnenju bolj natančno pojasniti. Številne zadeve bomo obravnavali takrat, ko bo v zvezi z njimi podan tudi ustrezen predlog. Moram pa reči, da razumem, da vsakega pravzaprav četrtega državljana od petih skrbi notranja varnost. Žalostno pa je, da so se pripravljeni državljani odreči svoji zasebnosti zato da se čutijo bolj varni. Mislim, da niso dovolj dobro obveščeni o vseh zadevah. V Evropi je treba spoštovati tudi državljanske svoboščine in temeljne pravice. Če želimo biti bolj odločni pri varovanju državljanov, bi morali istočasno biti dovolj odločni tudi pri vzpostavljanju ustreznih pravic in pravnih sredstev za popravo krivic. Hvala lepa, gospod Albrecht. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prosim, da se držite pravila, da v prvem krogu vprašanj lahko vsi govorniki v imenu skupin spregovorijo. Skupina zelenih in skupina GUE nista dobili besede v prvem krogu vprašanj. Komisarka Manstrom, vesel sem, da ste predstavili vaš predlog. Dobro je, da ste pojasnili, kaj se nahaja v štokholmskem programu, kaj si želimo doseči. Uh, dobro je, da razpravljamo tudi o podrobnih predlogih, ne samo o določenih ohlapnih pojmih, kot so naprimer varnost, temeljne pravice in tako naprej. Pomembno je, da se lotimo podrobnosti. Vendar moramo podati tudi zelo jasne opredelitve, kot je že bilo rečeno. Kadar govorimo o dokumentu, o strategiji, o notranji varnosti, zlasti na področju organiziranega kriminala in terorizma, potem bi morali najprej stvari natanko opredeliti. Zaenkrat še nimamo definicije terorizma in organiziranega kriminala, kajti v preteklosti se s tem nismo toliko ukvarjali. Govorite tudi o žeparstvu, o avtorskih pravicah. Mislim, da tudi ti dve vprašanji sodita v strategijo notranje varnosti. Res je, da gre tu bolj za policijsko in pravosodno sodelovanje, da bi morda morali imeti ločeno strategijo za to. To niti ni problem. Ampak vseeno se mi zdi, da ta vprašanja niso tako zelo tesno povezana z notranjo varnostjo. Naj podarim še to, da če bodo sprejeti dodatni ukrepi za notranjo varnost, za boj proti radikalizaciji in tako naprej, potem bi morali istočasno poskrbeti tudi za ustrezne varovalke v okviru iste strategije. Občutek imam, da bodo tisti, ki se ukvarjajo z varnostjo, pripravili nove ukrepe, tisti, ki delajo na področju pravosodja, pa zaostajajo in potem samo popravljajo tisto, kar je šlo narobe. tak način dela je prevladoval v zadnjih 10-15 letih. Stvari bi morali sedaj obrniti na glavo. Kadarkoli oblikujemo nov ukrep, novo strategijo, bi morali istočasno poskrbeti tudi za varstvo temeljnih pravic. Poskrbeti je treba za ustrezne varovalke. Dve podrobni vprašanji bi imel. Evropski nalog za prijetje. čeprav razumem, trdite, da bi morali spremljati samo izvajanje tega naloga. Popolnoma jasno je, da obstajajo določeni primeri, zlasti pri manjših kaznjivih dejanjih, kjer so evropski nalog za prijetje že uporabili in zdi se, da je predvsej nesorazmeren kot ukrep. Ali boste kot komisija ta predlog kakorkoli spremenili, tako da bo ta ukrep sorazmeren z dejanjem, za katerega se uporablja. Potem pa še samo vprašanje radikalizacije. To je bilo že preomenjeno. Slišal sem, da obstajajo seznami oziroma podatkovne baze v zvezi z radikalizacijo. Tudi tu bi morali najprej opredeliti, kaj je radikalizacija in kaj radikalizacija ni. Tu so pojmi precej ohlapni in bi jih morali čim bolj natančno razjasniti. Hvala. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, še šest vas je na seznamu. Če ne boste kratki, potem drugi ne bodo dobili besede. Gospod Mulder. You, uh, Hvala, gospa predsedujoča, zelo kratek bom. Komisija je spregovorila o terorizmu. Kolikor vem, imajo v svetu tudi koordinatorja za terorizem. Zanima me, kako poteka sodelovanje med komisijo in koordinatorjem v svetu. Verjetno bo odgovor, da je sodelovanje odlično. Vprašanje pa je, če jutri pride do krize, kdo je tisti, ki nosi odgovornost? Komisija ali koordinator za boj proti terorizmu v svetu? Hvala lepa. Gospa Blinkevič, jute. Ačiū, ponė pirmininkė. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila komisarki Malmstromovi, ker je predstavila to zelo pomembno strategijo notranje varnosti. Pomembno je, da sodelujejo ne samo evropske institucije in organi pregona, temveč tudi nacionalni parlamenti in nacionalni parlamenti organi. Ti so tisti, ki bi morali aktivno sodelovati pri naših dejavnostih. Še toliko bolj pomembno pa je, da se v delo vključi državljane, da prisluhnemo njihovemu mnenju. Kot ste že sami povedali, sprejeti je treba preventivne ukrepe, zato da ne bo prišlo do novačne državljanov v teroristične združbe. Še en pomemben dejavnik je treba upoštevati, to pa je gospodarska kriza kako bi lahko zločincem preprečili, da udrajajo v posamezne inštitucije in organe. Boriti se moramo proti tej infiltraciji, proti sivi ekonomiji in zadevam, ki so povezane z tema dvema pojmoma. Zanima me, ali imate kakršne koli predloge v zvezi z bojem proti korupciji in sivi ekonomiji. Pomembno je zagotovo tudi to, da ustrezno zavarujemo meje, zlasti ko se borimo proti tihotapljenju. Komisarka, rekli ste, da dobro poznate položaj v državah članicah, veste, da države članice želijo zaščititi svoje meje, ampak ali veste, da obstajajo določene države, kjer carinski uradniki niso prejeli plač, naprimer novembra in oktobra zato ker države članice enostavno nimajo denarja. Rekle so, ja, gre za varčevalne ukrepe. Ali menite, da bodo cariniki, ki ne prejemajo plačila, dejansko dobro delali? Hvala. Hvala lepa. Gospa Hankiš je naslednja. Gospa komisarka, dve kratki pripombi bi imela. Govorite o boju proti organiziranemu kriminalu, o boju proti terorizmu. Kadarkoli se o tem pogovarjamo, se strinjamo s tem in povdarjamo to, da je treba storiti vse za to, da ne pride do podvajanja dejavnosti ali do usporednih dejavnosti. Pri teh vprašanjih je treba upoštevati tudi zunanjo dimenzijo in v okviru službe za zunanje bi morali upoštevati tudi notranjo dimenzijo. Zato me zanima, kako bi lahko preprečili te nepotrebne usporedne dejavnosti, ki niso dovolj učinkovite. Naj spostavim še en vidik. Nedavno smo slišali kar nekaj zanimivih pripomb strani voditeljev v NATO. Sama sem bila tudi v odboru sede, François Bureau je govoril o tem, da se NATO zdi vedno bolj pomembno to, da se ustrezno bori proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Zato me zanima, kaj boste storili za to, da se izognemo usporednim dejavnostim. Kako boste poskrbeli za ustrezno porazdelitev nalog med zunanjo službo, notranjimi organi in naprimer NATO in med varnostnimi organi seveda. Bolj specifično pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o tem, da so bile včasih za notranjo varnost odgovorne države članice. Kako lahko to dejstvo spremenimo? Kako bi lahko notranja varnost postala pristojnost Evropske unije? Še ena pripomba. Najlepša hvala za specifične odgovore, ki ste jih podali. Sama sem vam namreč poslala pisno vprašanje v zvezi s tem, kakšno ulogo lahko igrajo neprofitne organizacije v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, kajti to je zelo pomemben izziv za prihodnost. Še ena osebna pripomba, če smem. Večino življenja sem živela v komunistični državi. Ukvarjala sem se s to specifično tematiko Nevladne organizacije so vedno igrale pomembno vlogo, ko gre za obveščevalne dejavnosti. Takrat, naprimer, so obveščevalne dejavnosti potekale predvsem v okviru evropskih skupnosti. Hvala lepa. Tudi zato, da ste omenili dve študiji, ki ste trenutno pripravljata. Zanima me, ali nam boste predstavili tudi vsebino teh dveh študij. Mislim, da bi bilo to zelo koristno za vse. Hvala. Hvala, gospa Grisbek. Oui, hvala lepa. Najprej najlepša hvala gospe komisarki, da je danes z nami. Hvala lepa tudi za jasne odgovore in predloge. Moram reči, da se strinjam s predlagano metodo, predvsem zato, ker že precej dolgo teroristi izvajajo celostno integrirano strategijo, ki očitno presega tudi meje Evropske unije in ki se organizira na mednarodni ravni. Zelo vesela sem, da je metoda, ki jo sprejemamo, konsolidirana metoda, ki bo omogočila doseganje rezultatov zelo kratka bom. Gospa komisarka, omenili ste, da naj bi na leto bilo približno 300 poskusov atentatov ali terorističnih napadov. Zanima me, ali se ne bi dalo biti nekoliko bolj konkretni. Potrebujemo jasno politiko, ki jo bodo razumeli tudi naši državljani. Državljane seveda posod po Evropi skrbi teroristična grožnja, ta grožnja vsem visi nad glavami. Je pa res, da so državljani upravičeno nezaupljivi tudi do uporabe osebnih podatkov in do sprejemanja določenih ukrepov. Zanima me, ali ti ukrepi že prinašajo kakšne rezultate, ali so učinkoviti, naprimer ukrepi na letališčih. Izkazalo se je namreč, da prepoved vnašanja tekočin ne spoštujejo na vseh letališčih ali ni to nekoliko preveč drastičen ukrep, naprimer, ko na milijone državljanov, ki potujajo tudi preko letališč, meni, da ukrepi niso učinkoviti, potem jim zasežejo vse tiste njihove zobne paste. Tudi telesni skeneri niso ravno najbolj priljubljeni. Pomembno je, da Evropska unija jasno pove tudi, kako se lahko uporabljajo osebni podatki, povedati je treba, proti čemu se pravzaprav borimo, katera tveganja želimo odvrniti. Pomembno je, da državljanom bolje pojasnimo, kaj se dogaja, katere ukrepe sprejemamo, zakaj. Državljani so se znašli v nekem vrtincu informacij, če se navežem samo na Wikileaks, naprimer, kako lahko državljane zaščitimo, kako smo lahko učinkoviti. Če bi bili pragmatični in konkretni, bi bilo to dobro. Hvala lepa. Kolegice in kolege, komisarka bo morala oditi čez pet minut. Če želite prejeti odgovor na vaše vprašanje, bodite kratki. Najprej gospod Romero Lopez. Hvala lepa, gospa komisarka, da ste danes z nami. Eno vprašanje bi vam rada zastavila in se s tem navezala na nekaj, kar sem vas vprašala že v preteklosti. Obveščevalne službe v 27 državah, članicah, me zanimajo, vi govorite o strategiji notranje varnosti, pri tem pa niste upoštevali preventivnih ukrepov. Ali lahko obveščevalne službe v posameznih državah članicah preprečijo določene poskuse napadov. Zdi se, da obstaja vrzel med obveščevalnimi službami v Evropski uniji. Ti ne sodelujo dovolj dobro. Vem, da je to zelo občutljivo področje, da bodo države članice nerade delile informacije ali se med seboj usklajevale, vendar o čem je potem bistvo obveščevalnih služb, če samo branijo gospodarski interes držav članic, ne pa da branijo interese državljanov, ne samo v državi, kjer delujejo, temveč v celotni Evropski uniji. Skratka, potrebujemo veliko boljše usklajevanje, pa ne samo usklajevanje pri specifičnih operacijah, kot so naprimer skupne preiskovalne enote ali delo na posameznih primerjih. Zagotovo bi lahko spostavili nek mehanizem, ki bi nam omogočil, da bi bolje posredovali informacije med posameznimi obveščevalnimi službami. Včasih nimamo na voljo informacij dovolj zgodaj. Tisto, kar želimo doseči, je, da prepričimo vse grožnje in napade. Določeni napadi so se zgodili, bili smo jim priča, naprimer v ZDA, Veliko se govori o tem, da usklajevanje ni dobro, da ne prihaja do zadostne izmenjave informacij med obveščevalnimi službami v ZDA. Enako bi se lahko zgodilo tudi nam. Če ne bomo spostavili ustreznega usklajevalnega mehanizma, ki bo tudi učinkovit, ne bomo uspešni. Treba se usklajevati. Ne želimo si, da bi bilo sodelovanje tako slabo, kot je v tem trenutku. Predvsej ukrepo smo že sprejeli v boju preto terorizmu, ampak včasih se obnašamo kot slon v trgovini s porcelanom. Pogosto se zgodi, da je škoda že storjena, preden ukrepamo. Treba je preprečiti napade. Hvala lepa, lepo prosim, da ste kratki. Hvala, govorim za skupino GUE troje bi želela omeniti. Prvič, mislim, da moramo pri tej sta strategiji, ki jo načeloma pozdravljam, še enkrat razmisliti o razmerju med varnostjo in pa svoboščinami. Moramo razmisliti o tem, v kolikšni meri koraki, ki jih sprejemamo, v kolikšni meri so ti proporcionalni, so razmerni in smiselni. Potem drugič od vas, gospa Malstrom, pričakujem, da jasno povemo, kaj je radikalizacija in kaj pomeni antiradikalizacija. To je zelo pomembno. Če tega ne bomo razjasnili, se bomo znašli v nekakšnem začaranem krogu. In še tretjič, potrebujemo jasno določitev pojmov terorizma. Vi govorite naprimer o lokalnem terorizmu. Eh, mislim, da imamo, da obstajajo v primerjavi med posameznimi državami članicami in pa tudi v primerjavi z ZDA različna pojmovanja o tem, kakšne so posamezne oblike terori, terorizma. In pa potem strinjam se tudi z gospod eh, Sipel, eh, ko gre za PNR. Moramo se vprašati, kaj nam prinaša to, kar že imamo, ali je smiselno še kaj dodati. Tudi sama trenutno v tem, kar imamo, ne vidim nobene posebno dodane vrednosti. Uh, Najlepša hvala. Seveda bi lahko organizirali seminarje, kjer bi se pogovarjali o opredelitvah. Vedno se je potrebno spraševati o tem, kar počnemo. Je pa res, da ni treba vedno spostaviti neke vrste trgovanje. Naše državljane je treba zaščititi. Njihova pravica je, da jih ne razstrelijo na koščke. Njihova pravica je, da jim nekdo ne ukrade identitete ali bančnega računa. Vendar to ne pomeni, da so dovoljene vsa urodja in vse metode, sveda ne. Vedno je treba vzpostaviti načelo subsidijarnosti, sorazmernosti ter ustrezno ravnotežje med nujnim in potrebnim, istočasno pa koristnim, istočasno pa je treba zaščititi tudi varstvo podatkov. S komisarko Redingovo vedno upoštevava tudi vidik temeljnih pravic. Ne moremo pa se pretvarjati, da ni več grožen. Še seveda obstaja njo grožnje za državljane. Mi dve s komisarko Redingova so izpostavili predvsem tri grožnje. Tri grožnje ki so najbolj pogoste in na katere bi morali najti odgovore. Naprimer, gre za organiziran kriminal, potem so tu grožnje, ki jih povzroča narava, tudi teh grožen bi se morali bolj učinkovito lotevati. Zastavili ste tudi konkretno vprašanje. Gospa Sipol, v začetku prihodnega leta bomo podali tudi predlog v zvezi s PNR-om. To je zapisano v štokolomskem programu in države članice to zahtevajo. Hvala, da se bomo začeli pogajati o zunanjem PNR-u. Nekateri se sprašujejo, ali res potrebujemo zunanji PNR s tremi državami v prihodnje in nobenega notranjega PNR-a. To je sicer logičen argument, se pa že veselim nadaljnih razprav v zvezi s tem. Glede samih kriterijev, ki veljajo za zunani PNR, pa naj, velja, naj povem, da se bodo ustrezno odrazili tudi pri varovanju temeljnih pravic. Nalog za prijetje. Ne morem vam natanko povedati, kdaj bomo ocenili nalog za prijetje. Seveda ga spremljamo. Če imate kakršen koli konkreten primer, kjer ta nalog ne deluje, je to resna zadeva. Države članice so tiste, ki so odgovorne za učinkovitost tega naloga. Če prihaja do sistematične zlorabe ali če prihaja do dokazov, da se je s tem kakorkoli kršila zakonodaja, pa se bo oglasila komisija. Gospod Mulder tesno sodelujem s koordinatorjem za boj proti terorizmu z gospodom Kerkhofom. Tudi on je sodeloval pri oblikovanju te strategije, tako da se pogosto srečujemo. Če bi prišlo do terorističnega napada v vaši ali moji državi, naprimer jutri, bi bili voditelji te države vaše ali moje odgovorni. Morda bi se obrnili tudi na komisijo za pomoč, lahko bi prosili za tehnično, zdravstveno pomoč ali kakršnokoli drugo pomoč so pa države članice na koncu tiste, ki so odgovorne za svojo varnost. Mi samo skušamo olajšati sodelovanje, ponudimo metode, orodja, direktive, smernice, omogočimo tudi izmenjavo informacij na najboljši možni način, so pa države članice potem odgovorne. Države članice gospa Romero Lopez ne želi deliti obveščevalnih podatkov z drugimi obveščevalnimi službami. To počnejo samo neformalno, na bilateralni osnovi, vendar ne pokličejo komisije in ji povajo, ja, sedaj pa bomo delili svoje obveščevalne podatke z drugimi. Mi to obžalujemo, včasih nas res frustrira, ker želimo olajšati širjenje informacij, določenih informacij, ki bi lahko koristile tudi drugim državam. Vendar so obveščevalne službe v nacionalni pristojnosti in bodo tudi ostale nacionalne obveščevalne službe. Gospa Blinkevič Jute, predlog v zvezi z bojem proti korupciji bomo predstavili prihodnje leto. Veselim se že sodelovanja z gospo Makovej. Korupcija je povezana tudi s pranjem denarja, ki se potem vrne v zakoniti ali nezakoniti sektor. To povzroča precejšnje težave. Razmišljamo o tem, da bi vzpostavili boljši mehanizem. Veliko smo že storili na področju boja proti korupcije. Sedaj samo ugotavljamo, kaj lahko še dodamo, zato da ne bo prišlo do prekrivanja ali podvajanja, kar ste mnogi omenili. Če cariniki ne prejmejo plačila, zagotovo težko delajo. Komisija težko stori karkoli v zvezi s tem, je pa res, da počnemo vse zato, da bi se gospodarstvo posod čim prej postavilo na noge. Obstaja povezava med zunanjo in notranjo varnostjo. Če se spomnite, je gospod Solana pred nekaj leti predstavil strategijo za zunanjo varnost. Ta strategija še vedno velja. Mednarodni kriminal, mednarodni terorizem prečkata ne samo evropske meje, temveč tudi meje izven Evropske unije. Zato smo tesno sodelovali tudi z Lady Ashton, z njenimi sodelavci. To sodelovanje bomo ohranili tudi v prihodnje, zato da bomo čim bolj modri, čim bolj strateški. V celoti se strinjam z vami, gospa Grisbek, da je treba spostaviti boljšo komunikacijo. 300 poskusov, ki sem jih omenila, omenja Europol v svojem letnem poročilu. Tam lahko tudi najdete relevantne statistične podatke. Je pa pomembno, da veste tudi to, kaj mi počnemo, zato da bi se borili z oprta pojav. Mislim, da bi si morali skupaj prizadevati, bolje komunicirati. Državljano ne bi smeli samo strašiti, ampak bi jih morali osvestiti o tem problemu. Mislim, da sem odgovorila na večino vprašanj. Mnoga vprašanja, ki so bile spostavljena, se bodo še pojavila v prihodnje. Sama sem se pripravljena ponovno pogovarjati z vami kajti to bo tudi odlična priložnost, da se o stvarih, ki so zapletene in težavne, še pogovorimo. Hvala za vaše zanimanje, hvala lepa za povabilo v odbor. Hvala lepa. Cenimo to, da ste si vzeli čas za nas. Želim vam eh, veliko uspeha pri vašem delu. Sedaj pa lahko pridemo na naslednjo točko na dnevnem redu gre za točko 14 in 15. Opravičujem se poračevalcema gospodu Enču in pa gospe Makovej za zamudo. Obstaja sporazum med Evropsko unijo in Brazilijo odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike navadnih potnih listov ter za imetnike diplomatskih službenih ali uradnih potnih listov. O prvem poroča gospod Makovej, o drugem eh, gospod Enču. 18. aprila 2008 je svet spremenil uh, eh, iz prej odločitev in je pozval komisijo naj začne z razpravami o tem. Uh, med pogajanji so se udeležene strani dogovorile, da bodo sprejele dva sporazuma, eno za imetnike navadne potnih listov, eno za imetnike diplomatskih potnih listov. Uh, in uh, ker dogovor za diplomatske potne liste ni potrebno, da je ta potrjen strani in ratificiran strani brazilskega parlamenta, lahko ta predlog sprejmemo hitreje. Besedo daje najprej komisiji, na to pa obema poročevalcama. Hvala, gospod predsedujoča. Naj vas najprej spomnim na to, da je eden izmed temeljnih kamenov naših vizumske politike uredba 531, ki vzpostavlja tako imenovana pozitivne in pa negativne sezname. Gre za seznam držav, katerih državljani potrebujejo vizum, če želijo potovati v šengensko območje. Pozitivni seznam pa je tisti, ki sebuje države, katerih državljani ne potrebujejo vizuma za pot v Evropsko unijo. Brazilija je na pozitivnem seznamu, brazilski državljani lahko potujejo eh, v šengensko območje za kratkoročno, kratkoročno bivanje brez vizuma. Eh, številne države članice so že prej imele dvostranske sporazume za Brazilijo eh, o medsebojni odpravi vizumskega režima. Ta uredba mora biti izvajana strani novih držav članic od dneva pristopa. Vse države članice, ki so se pred nekaj leti pridružili Evropski uniji, so morale uveljaviti brezvizumski režim za brazilske državljane. Brazilija pa takrat še ni zaključila dvostranskih dogovorov s temi državami članicami, zlasti z Estonijo, Latvijo, Litvo, Malto in pa Ciprom. Eh, ta dogovor ni bil zaključen, tako da so ti državljani potrebovali vizum. Imamo torej nesorazmeren inštrument Komisija je stopila v stik z brazilskimi oblastmi, tako da bi lahko imeli medsebojno odpravo vizumske obveznosti. Brazilski organi so se za to odločili, niso imeli nobenih političnih pomislekov v zvezi s temi štirimi državami članicami. So pozorili na dejstvo, da v skladu z njihovo ustavo takšna odpoved vizumskega režima ne more biti podana enostranska, ampak da potrebujejo mednarodni sporazum o odpravi vizumskega režima. Štiri države članice pa niso mogle po svojem pristopu izpogajati to vrstnega dogovora za Brazilije, kaj ti to, kaj gre za zunanjo pristojnost Evropske skupnosti. Zato je komisija zaprosila za mandat, da bi sprejeli sporazum med Evropsko unijo in pa Brazilijo odpravinske obveznosti. Kako ste povedali, je ta mandat bil podan aprila 2008, pogajanja so se zaključila ob koncu leta 2009, začetku leta 2010. Medtem je svet že sprejel odločitev o podpisu tega sporazuma. Ehm, podpise, podpise so se začeli začetku tega meseca. Sedaj bomo začeli s postopkom ratifikacije in eh, v skladu z izbonsko pogodbo mora to besedilo potrditi tudi Evropski parlament. Ne povdarim, da ni nekega globalnega sporazuma odpravi vizumskega režima. Imamo dva sporazuma, eno za diplomatske potne liste, druge za imetnike navadnih potnih listov. Brazilija je zelo ustrajala pri tem, da bi imeli dva ločena sporazuma. Namreč njihov proces ratifikacije je, se razlikuje za imetnike navadnih potnih listov. Tukaj mora sporazum ratificirati parlament. Za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov pa ratifikacija parlamenta ni potrebna. In to dovoljuje hitrejšo ratifikacijo tega drugega sporazuma. Kar se tiče vsebine obih sporazumov, glede tega sem lahko kratek. Kar se tiče diplomatskih potnih listov, ta sporazum je zelo neposreden. Kar se tiče imetnike navadnih potnih listov, pa vam moram podati nekaj specifičnih pojasnil. Sporazum je omejen na ljudi, ki potujejo za namene turizma ali posla. Tukaj gre za 90 do 95 odstotkov potnikov. Brazilija zelo ustraja pri tem, da tega sporazuma ne bi razširili na druge kategorije, ki jih določa njihova zakonodaja. Um, v zvezi z, v skladu z brazilsko zakonodajo, ti ljudje niso pokriti za sporazum o odpravi vizumskega uh, režima. Um, takšne podobne sporozume smo že imeli z mikrodržavami, uh, izključili smo ljudi, ki prihajajo za namene dela. Njihove države članice imajo pogosto dovoljenja za delo, uh, za državljane tretjih držav in to je običajno, da se izključi takšno kategorijo ljudi. Po pogajanjih z Brazilijo smo se dogovorili tudi o tem, da bomo izključili nekatere posebne kategorije, naprimer raziskovalce. Uh, študente, ki prihajajo na poletne tečaje in tako naprej. Te kategorije so vključene v sporazumih, v nekaterih bilateralnih sporazumih s državami članicami. Zagotovili smo, zagotovili smo želeli naslednje. Ko bi razpravljali o sporazumu med Evropsko unijo in pa Brazilijo, bodo tisti državljani, ki lahko profitirajo med, od dvostranskih sporazumov, obdržali te prednosti. To, kar imamo sedaj, je osnutek sporazuma, ki pokriva turiste in pa poslovneže. Poleg tega pa imamo določbo glede tega, da dvostranski sporazumi, ki uveljavljajo pravo vizumsko obveznosti za še druge kategorije državljanov, potem ti še vedno veljajo naprej. To ni enakopravna obravnava vseh državljanov, ampak takšni dogovor že obstajajo in za komisijo je bilo pomembno zagotoviti, da odpravimo vizumsko obveznost tudi za štiri države članice, ki sem jih omenil. Z sedanjim sporazumom med EU in pa Brazilijo bi pokrili vsaj 9 od 10 potnikov in te bi vključili v sistem odprave vizumske obveznosti. Gospa Makovej. Hvala. Gori za postopek posvetovanja. Parlament lahko reče da ali ne. Ni nobenih hujših predlogov sprememb. Sama sem zato, da Evropski parlament eh, poda svojo podporo, zato da bi se ta sporazum lahko zaključil kar se da hitro, tako da bodo vsi državljani Evropske unije, vključno z estonskimi latvijskimi, ciperskimi in pa maltežani lahko potujejo brez vizuma v Brazilijo. E, Sekretarjat odbora Libe je predlagal naslednjo časovnico. Osnutek e, poročila e, konec januarja, začetek februarja 2011, 11. februar, rok za odložitev predlogov sprememb, glasovanje na plenarnem zasedanju aprila 2011 sekretarjat Libe prosim, da naj eh, pospeši to časovnico, tako da bomo lahko to sprejeli kar se da hitro. Poročilo ni oziroma sporozum ni eh, sporen, ni predlogo sprememb in resnično moramo uvesti vzajemni režim odpovedi oziroma odprave vizumov. Prez vsakašne zamude. Hvala, Monika, sedaj pa gospod Enču. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Um, Ni veliko za dodati, vse je že bilo povedano. Samo eno opazovanje bi želel izpostaviti, ne nujno v povezavi s objema poročiloma. Ti dve poročili sta zelo neposredni, ni nobenega razloga za to, da jih ne bi podprli. Ampak, kako je povedala gospa Makovej, potrebno je postopke pospešiti. Nima smisla, da čakamo do aprila, Težko si predstavljam, da bi bil kdorkoli proti temu, kar je predlagano v sporazumu. E, pa želel bi še nekaj dodati. Izkoristil bi to možnost, da govorimo o odpravi vizumskih obveznosti. E, in želim povedati naslednje. Nekatere države članice, Češka, Romunija, Ciper, nimajo odprave vizumskih obveznosti z določenimi državami, naprimer z tudi v povezavi z ZDA in pa Kanado. To vsi veste, vedno znova smo govorili o tem. In uh, po razpravi z predstavniki komisije sem eh, prišel na neko idejo. Uh, idejo bi želel predstaviti tukaj v odboru. Uh, Eh, želim si, da bi lahko stopili korak naprej odprave vizumskih režimov za tiste države članice, ki nima odprave tega režima za ZDA in pa Kanado. Morda bi komisija lahko začela za pogajanji med Evropsko unijo in pa omenjenima državama. da bi začeli z postopkom odprave vizumskih režimov za imetnike diplomatskih potnih listov z, pač iz tih držav, ki nimajo odprave vizumskih režimov z ZDA. To bi bil korak naprej, naredili bi nekaj več, kot pa samo to, da beremo poročila. Uh, videli smo že nešteto poročil komisije o tej vizumski situaciji. Gospod Mulder. You, uh, Hvala lepa. Imamo vprašanje za predstavnika komisije. Omenili ste, da je 95 odstotkov državljanov enakopravno obravnavanih pri tem sporazumu, da imamo približno 5 odstotkov izjem. Kaj ti iz različnih vzrokov je Brazilija ustrajala pri eh, določenih kategorijah ljudi, da se te izuzame? Ali to velja posebej za Brazilijo oziroma ali je to značilno nasplošno za sporazume, ki smo jih eh, zaključevali oziroma ki smo jih sprejemali z drugimi, z tretjimi državami. Komisija. Hvala lepa. Na ravni Evropske unije smo sprejeli šest sporazumov o odpravi vizumske obveznosti. Edini, ki so bili izuzeti, so bili ljudje, ki prihajajo v Evropsko unijo zato, da bi pla opravljali plačeno delo. Eh, leta 2009 smo spostavili pozitivni in pa negativni seznam in, seznam in takrat smo omogočili uveljavljanje vize za naprimer kanadske državljane, če prihajajo ti na delo v Evropsko unijo, medtem ko Kanada takšnih uh, izjem ne zahteva. Druge izjeme pri sporazumu z Brazilijo oziroma druge izjeme, kakšne zahteva Brazilija, so odvisne od države do države. Brazilija želi posebna določila za raziskovalce, naprimer, saj ima posebna določila, ko gre za zaščito državnega gozda v Braziliji, zato zahteva Brazilija, da se te ljudi izključi iz sporazuma. Ni pa to načelo komisije, da bi morali eh, za vse bodoče sporazume uveljavljati to vrstne izjeme. Hvala lepa, upoštevamo zahtevo obeh poročevalcev, da bi glasovali v odboru prej, če bo to možno. Nimamo predlogov sprememb in dejansko bi dosije lahko hitreje obravnavali. Kakor veste, smo prvotno imeli na dnevnem redu predviden sestanek koordinatorjev od 11. do 12. ure, ampak to smo opravili že včeraj. Do 12. ure bomo sedaj prekinili sestanek ob eh, 12. pa bomo razpravljali o Evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah. Prisoten bo zvezdni minister za pravosodje belgijskega predsedstva Štefan Dekler, ki bo predstavil predlog. Sekretarjat nas je obvestil, da bo minister prišel ob 12. tako da moramo do takrat počakati. Predlagam kratek premor. O, oh, minister je prišel. Ampak eh, sedaj je problem naslednji, ali je prisoten tudi poročevalec? Pet minut premora, tako da bomo zbrali vse potrebne ljudi. Yes,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 Želim nadaljevati z naslednjo točko na dnevnem redu, to je Evropski preiskovalni nalog v kazanskih zadevah. Prvo predstavitev eh, pobude sedmih držav članic za direktivo, ki bo urejala Evropski preiskovalni nalog. Torej, ta pobuda je ena pomembnejših eh, zakonodajnih zadev oziroma pomembnejših zakonodajnih predlogov na področju vzajemnega priznavanja. Eh, vzajemno priznavanje pokriva večino preiskovalnih ukrepov, eh, vendar je zelo malo razlogov za zavrnitev predvidenih. In danes imamo spet eh, čast, da pozdravimo ministra Štefana Deklerka, ki predstavlja belgijsko predsedstvo. On bo predlog predstavil. Najprej pa bom dala besedo poročevalcu gospodu Mellu. Gospod predsednik, jo bo. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Bom govoril v portugalščini. Bom zelo kratek. V portugalščini govorim ne samo iz načelnega razloga, ampak tudi zato, ker je eh, poročilo zelo tehnično, zato se bom lažje izrazil v maternem jeziku. Gre za eh, sodelovanje PNZ na kazenskem področju eh, tu je eh, prisoten tudi postopek soodločanja, kar je zelo pomembno. Na, nas, v naslednjem, kar je zelo pomembno tudi za bodoče zakonodajne akte. Dovolite mi, da se najprej navežem na okvirni sklep iz 97. leta, potem je eh, pa bil, eh, bil sprejet še drugi okvirni eh, sklep leta 2080, to je evropski dokazni nalog, ki omogoča zbiranje dokazov v okviru kazanskega postopka. Vendar pa je treba bolje uskladiti različne instrumente in tudi delovanje uh, Eh, med državami v kazanskih postopkih, v kazanskih preiskavah. In to svedovanje mora biti tašno, da bo prineslo tudi rezultate. Ta eh, predlog sloni na naslednjem načelu. Trenutno eh, je zbiranje dokazov predvsej fragmentirano in pa kompleksno. Zato želimo sistem, ki bo pravosodnim organom omogočil pridobiti Eh, ustrezne dokaze v čezmejnih kazanskih postopkih. Eh, Pristojni organ države članice izda sodno odločbo. Na podlagi te sodne odločbe je mogoče izvesti različne, različne preiskovalne ukrepe v neki drugi državi članici. Država eh, članica, ki prejme takšno sodno odločbo, jo mora izvršiti na podlagi načela vzajemnega preznavanja. Cilj te pobude je zagotoviti, da država članica izdajateljica izda takšno določbo, eh, ki se prenese v drugo državo članico, ta država članica se pa imenuje država izvržbe. In Eh, država izvržva izvede ukrepe za pridobitev dokazov. To je zelo eh, pomembna in pogumna pobuda tudi z vidika suverenosti. To je izjemno občutljiva tema. In Zato bomo v prihodnje morali razpravljati še veliko o teh stvarih, kaj ti kazenski postopki in sodni sistemi se med državami članicami zelo razlikujejo. Zato potrebujemo eh, minimalno podlago oziroma minimalni skupni imenovalec. Spoštojoč seveda razlike. Vendar. Pa sem vesel, ocen, ki so jih dale države članice. Več držav članic je že dalo svoje mnenje. Nemčija je organizirala že sestanek z drugimi eh, skupinami v Bundestagu, tudi na portugalskem. Že imamo mnenje o predlogu direktive in 8. novembra letos je, po, je potekal svet PNZ in Eh, ministri za pravosodje so že izvedli prvo orientacijsko razpravo o eh, tem preiskovalnem nalogu. Nemški minister je od držav članic zahteval stališče, kaj o tem menijo. Ne vem, kako bo sedaj potekal postopek, ali bo šlo vse eh, tako kot običajno ali ne ampak naš kolega Aleksandr je zahteval eh, o, presojo vpliva ustanovitve agencije, ki je bila predlagala. T to zaprosilo je bilo takoj eh, poslano predsednikom. Ne vem, če je to normalno, da ne gremo preko koordinatorjev, ampak v vsakem primeru nišče ni bil proti. Vendar pa je pomembno, da se postopek ne ustavi. Zato smo zahtevali vsa ta mnenja in zahtevali smo tudi, da se določi rok e, za ta mnenja. 15. januar sem določil. To se mi zdi razumen rok. Gospa e, eh, predsedojoča, naj končam. Ta predlog je povzročil nekaj nasprotovanj v nekaterih državah. Nekatere države članice podarjajo, eh, ker, eh, da se ne omenjajo temeljne pravice eh, v kazenskih postopkih, potem da se omenja pravica do moka in potem po drugi strani se podarja pomen dobrega delovanja pravosodja. To so sicer zelo specialistične pripombe, tehnične. Vendar eh, je bilo še nekaj pripom. Govorimo o sodnih in nepravosodnih organih, ki lahko eh, izdajo takšno odložbo. Recimo lahko jo v nekaterih državah izda tudi eh, policija. Svet je zahteval pravno mnenje. E, in e, rečeno je bilo v tem pravnem e, mnenju, da ni potrebno, da je pravosodni organ tisti, ki izda to, to odločbo, ampak je dovolj, da jo potrdi, da jo validira. Recimo, nek policist spada v eno službo, v drugi državi je. je sodnik tisti, ki izda odločbo, ampak v vsakem primeru mora pravosodni organ to odločbo potrditi oziroma validirati. In upam, da bomo uspeli tudi eh, sprejeti ustrezno stališče. Eh, gospodu Melo se zahvaljujem, sedaj pa vas vabim, gospod minister, da nam predstavite ta predlog. Najlepša hvala, govoril bom v svojem maternem jeziku, to je pa nizozemščina. Kot ste rekli, gre za tehnično vprašanje in zato je bolje govoriti v svojem maternem jeziku. Gospa predsedojoča, gospod poročevalec, zelo zadovoljen sem, da lahko danes o tem razpravljamo, ko eh, je še vedno čas belgijskega predsedovanja. Nam se je zdela ta tema zelo pomembna. Poročevalec je dal eh, tudi zelo eh, pogumen predlog in sedaj je to odlična priložnost, da si to malo pobliže pogledamo. Prepričani smo, da bi tak nov instrument bil zelo pomemben za spodbujanje sodelovanja v kazanskih postopkih med državami članicami. Eh, trenutno obstajajo sicer že določene možnosti, Več eh, zakonodajnih aktov imamo, vendar pa želimo imeti en sam enotni instrument, vel, veliko eh, tehničnih razprav je za to potrebno, vendar pa je načeloma zelo pomembno izboljšati eh, sodelovanje pravosodnih sistemov in pa učinkovitost le teh. Eh, to bo prispevalo tudi k večjemu medsebojnemu zaupanju. Zato najlepša hvala za to priložnost, da vam lahko predstavimo eh, evropski preiskovalni nalog v kazenskih postopkih. Belgija, Bolgarija, Estonija, Španija, Avstrija, Slovenija in Švedska so bile tiste države, ki so to pobudo dale in ki so skupaj dale predlog. In o tem predlogu eh, smo v svetu razpravljali več kot enkrat. V času belgijskega predsedo, eh, predsedovanja smo želeli doseči dogovor o splošnem Eh, področju uporabe eh, te direktive in pa o nekaterih vidikih, bolj specialnih vidikih. Bo pa mađarsko predsedstvo tisto, ki bo moralo opraviti preostali del pogaja z vami. Naslednjič, ko se bomo lahko o tem pogovarjali z vami, bo januarja. Ideja je jasna in enostavna. Želimo enoten, celovit pravni instrument, ki bo omogočil zbirati dokaze v kazenskih postopkih čezmejne narave. In to želimo narediti na podlagi načela vzajemnega priznavanja, se pravi, spoštojoč različne pravne sisteme eh, drug drugega. Eh, začelo se je že eh, s štokholmskim programom, parlament se je s tem ukvarjal, imamo rezolucija iz lanskega leta. Torej, to je logičen korak v tem postopku, v katerem želimo ustvariti evropski pravosodni prostor za kazenske zadeve. Zato želimo poenostaviti življenje ljudi, ki bodo ta zakon uporabljali. To so eh, pravniki, tožilci in tako naprej. S tem predlogom želimo odpraviti fragmentacijo, ki trenutno obstaja pri zbiranju dokazov. Fragmentacija je trenutno velika, različno, eh, različne instrumente imamo, okvirne sklepe in podobno in te želimo nadomestiti z enim samim. Zagotovo Zagotoviti želimo tudi kontinuiteto, ne želimo radikalno prekiniti s preteklostjo. Nekaj prakse že imamo. Podarek bo na kakovosti, zlasti pa želimo ohraniti tisto, kar se je izkazalo za dobro v dosedaj uporabljenih praksah. Potem pa moramo tudi poenostaviti trenutni sistem, s tem bo tudi hitrejši. In na ta način bomo racionalizirali delo. Moramo zmanjšati tudi število razlogov za zavrnitev. To, razlogi za zavrnitev so sedaj uh, eh, uvira za tesnejše sodelovanje. Uh, Nekatere države te razloge bolj uporabljajo kot druge. Torej, zato želimo zmanjšati število razlogov za zavrnitev. To so naši formalni cilji. In eh, v praksi bomo poskušali te cilje doseči z evropskim preiskovalnim nalogom. Torej, ta nalog recimo se izda v eni državi, to je država izdaje naloga oziroma država eh, naloga dajavka in druga država članica, ki bo država izvržbe, bo pa odgovorna za izvedbo več preiskovalnih ukrepov. Naj bom konkreten. Recimo, če se sumi, da je neki španski eh, rezident bil storilec eh, ropa z umorom v Belgiji, potem bo belgijski preiskovalni sodnik izvedel eh, preiskavo na domu, eh, na domu osumljenca v Španiji. Sedaj im, je mogoče z Evropsko. Sedaj bo mogoče zahtevati, da država izvržbe eh, predloži tudi podroben opis dokazov. E, evropski preiskovalni nalog se lahko uporablja za ukradeno blago ali eh, morilsko orodje. Sedaj imajo, eh, imajo preiskovalni sodniki dve opcije na voljo. Ali evropski dokazni nalog, pa eh, zahtevo eh, popravni pomoči za izvedbo drugih preiskovalnih okrepov, eh, eh, kot so preiskave. No, iz, eh, To se vse lahko združi v zaprosilo za pravno pomoč. Ta postopek je zelo dobro znan. Preiskovalni sodnik lahko z uporabo tega zaprosila za upošteva zakonodajo iz leta 95. Potem je tu še konvencija iz leta 2000 o vzajemni pravni pomoči znotraj EU. Torej, to so, eh, instrumenti, ki so trenutno na razpolago in lahko vidite, da gre za veliko uh, fragmentiranost in da je to zelo zapleteno za ljudi, ki uh, delajo na terenu. Ni trenutno, ni v zakonodajnih aktih nobenih rokov, do katerih bi bilo treba zbrati eh, zbrati te dokaze. Uporaba zaprosila oziroma zaprosilnega pisma mnogi sodniki kritizirajo. Med Nekateri pravijo, da je to tako, kot da bi vrgal steklenico v morje s sporočilom. Kajte, če nekdo pošlje zaprosilno pismo, se, se sploh ne ve, ali bodo pismo na drugi strani razumeli in eh, poslali pričakovanje odgovorov. Z evropskim preiskovalnim nalogom pa bo drugače. Belgijski sodnik bo poslal samo en nalog, kjer bodo navedene vsi preiskovalni ukrepi, ki naj bi jih v drugi državi izvedli. Torej, imeli bomo en sam pravni instrument za to. Poleg tega bo ta predlog poenostavil sodelovanje med državami na pravosodnem oziroma kazanskem področju, tako da bo mogoče preiskave izvajati hitreje dosti večji podarek je na eh, komunikaciji, na dogovorih, na sporazumih. Eh, komunikacija bo enostavnejša in jasnejša. Seveda pa moramo zagotoviti ustrezno ravnotežje med eh, fleksibilnostjo na eni strani in pravno varnostjo na drugi. Zavarovati moramo individualne pravice Kot je rekel poročevalec, gre za zelo kompleksno, za zelo zapleteno vprašanje, ki nikakor ni lahko. Če si pogledate trenutno različico predlaganega besedila, boste videli, da nam je uspelo vključiti že določeno število varovalk, s katerimi zagotavljamo varstvo eh, pravic eh, osumljencev, pa tudi prič, eh, strokovnjakov in tako naprej. V tej zvezi želim podariti, da ta direktiva eksplicitno omenja, da se osnovne temeljne pravice in osnovna načela spoštujejo vse čas postopka. Te vrste preiskovalni nalog pa je mogoče izdati le v skladu z načelom potrebe in sorazmernosti. Torej, ravno ta druga zahteva, zahteva po sorazmernosti, je pa tista, ki jo bo mo morala oceniti država izvržbe. Zavrnitev. ki bi izhajala iz nesorazmernosti, lahko povzroči težavo. Zato menimo, da to ne bi bilo dobro. država iz eh, vržbe bi morala imeti možnost eh, natančno na pogledati razloge za, eh, za prosilo oziroma zahtevek v prvi vrsti. In to se nam zdi logično, kajti treba je zagotoviti, da se spoštuje tudi pravni sistem v državi izdaje. In državi izvržbe ne bi smeli omogočiti, da postavlja pod vprašaj eh, sistema v državi izdaje. Kaj ti? Eh, preiskovalni ukrepi so lahko tudi drugačni, če lahko pospešijo preiskovalni postopek. Recimo, država izdaja reče, naša nacionalna zakonodaja nam omogoča izvajati še določene druge preiskovalne ukrepe, ki bodo prinesli eh, enake rezultate, ki so dovoljeni. Izve, drgani izvržbe imajo tudi več možnosti, da zavrnejo. Eh, eh non bi si nidem, eh, dv, torej vprašanje dvojne kaznivosti. Nemogoče je, da je nekdo eh, kaznovan dvakrat za isto stvar. Eh, to so predvidene določeni privilegiji, imunitete, upošteva se tudi eh, vprašanje nacionalne varnosti. Eh, to so stvari, ki se lahko vključijo v razloge za zavrnitev. Ampak glede na to, da določeni eh, preiskovalni ukrepi eh, predstavljajo poseganje v osebno življenje, smo predvideli tudi širši, razlog, eh, šir, pardon, širši nabor razlogov za zavrnitev takih ukrepov. Recimo, če se zahteva od države izvržbe izvesti nek preiskovalni ukrep, ki ga zakonodaja te države ne omogoča,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 Ampak ni nujno, da je to vedno negativno za osumljenca, to je lahko tudi v njihovo korist. Lahko To je še vprašanje stroškov. Osnovno načelo je, da stroške pokrije država izvržbe. Ampak 9. novembra letos je svet potrdil, da se stroško ne more uporabiti kot razlog za zavrnitev. Nekdo ne more reči, tega ne bom naredil, samo zato, ker je to predrago. Zato si moramo pogledati možnosti, kako v izjemnih okoličinah te stroške tudi deliti med obema državama predlog uživa veliko podpore, na tem predlogu bomo še naprej delali, tako da bomo ugotovili, kako porazdeliti stroške v takšnih izjemnih okoliščinah. Ampak osnovno načelo je ravno to. Stroške nosi država izvržbe. Toliko, gospa predsedojoča. Sedaj je šele začetek eh, razprav o tej direktivi. Veliko stvari bomo morali pojasniti še v svetu, belgijsko predsedstvo pripisuje tej direktivi zelo velik pomen, saj predstavlja velik korak pri eh, ustvarjanju eh, enotnega evropskega kazanskega prostora. Kazansko-pravnega prostora. Predsedstvo bo pripravilo tudi poročilo o napredku. To poročilo bo predstavljeno ministrom v petek. Ministri bodo tako lahko razpravljali o naših usmeritvah, ampak, kot sem povedal že prej, mačarsko predsedstvo je tisto, ki se bo moralo truditi naprej. In upam, da bojo stvar spravili tudi do konca in uh, upamo, da bomo lahko z vami v parlamentu imeli uh, zanimiv razprav in kot sem rekel na začetku, to je zapleteno, zapleten dosje, ampak zelo pomemben. Najlepša hvala, gospod minister, za to podrobno predstavitev. Sedaj odpiram razpravo. Pet eh, poslancev, gospod Četavi, Sakirko, gospod Albrecht, gospod Mulder in gospod Forst. Gospod Končeta najprej. Indubjamente arrivare. Evropski preiskovalni navlog je zagotovo nekaj pozitivnega, zato ker omogoča sodelovanje med pravosodnimi in policijskimi organi, ki preganjajo zločince. Vendar je ta odgovor prišel nekoliko pozno predvsem pa se v okviru tega naloga ne omenja kar nekaj zadev, s katerimi sta se Evropska unija in Svet Evrope ukvarjala v zadnjih letih. Določene strukture že obstajajo tudi znotraj Evropske unije, naprimer krepitev Europola, potem krepitev Eurojusta. Še vedno nimamo evropskega tožilca, čeprav so se večkrat izpostavlja le želje v tej smeri, tudi Evropski parlament je skupaj z različnimi nacionalnimi pravosodnimi organi predlagal, da se vzpostavi tak institut. Sodnik Falkone, ki ga je potem grozljivo ubila mafija, je že sam predlagal v 80-ih letih, da bi imeli takšno funkcijo, naprimer. V tem besedilu se govori o bolj učinkovitem sodelovanju, o hitrejšem izvajanju in tako naprej. Ena od besed, ki se najbolj pogosto pojavlja v tem besedilu, pa je fleksibilnost. Fleksibilnost je po mojem mnenju sovražnica prava. Pravo ne temelji na fleksibilnosti, temveč temelji na togosti norm in predvsem na načelu enakega obravnavanja državljanov, ki naprimer v okviru preiskave na evropski ravni ne morajo biti obravnavani na drugačen način. Seveda lahko različno, tudi kritično ocenimo ta predlog, če bi se bil svet pripravljen pogovarjati o tej temi s poročevalcem, s poročevalci v senci ali pa z odborom, temu ne bi nasprotovali. Mi tudi ne želimo postavljati ovir na tej poti. Želimo samo izpostaviti nekatere kritične pripombe, ki jih po našem mnenju to poročilo zasluži. Prva zadeva. V tem besedilu tudi tu splošno omenjate nek organ, na katerega naj bi naslovili preiskovalni nalog. Gre za nek generičen organ v državi izvršitve. Nismo se še pogovorili o tem, kateri naj bi bil ta organ. Lahko bi šlo za Ministrstvo za notranje zadeve, lahko bi šlo za vlado. Zagotovo pa bi določeni predlogi lahko bili neskladni s pravno državo. Tako da ne moremo mirne vesti spati. Predvsem zaradi tega, ker je evropska zakonodaja na tem področju zelo raznolika. Prihajam iz države, ki je poznala fašizem. Preiskave za to, po mojem, ne bi smela upravljati samo policija, brez kakršnega koli nadzora pravosodnih organov. če mafija določeni osebi grozi, potem bo zagotovo ta oseba tudi umrla zaradi mafije. Sodnik pa pri obravnavanju takšnih primerov ne bi smel uporabiti instrumentov, ki jih uporabljajo politični organi. Evropska komisija je objavila tudi poročilo o razmahu korupcije tudi med samimi policijskimi silami. V nekaterih državah celo pravijo, da če te ustavijo na cesti, zato ker si storil prekršek, je dovolj, da daš policistu podkupnino, pa ti ne bo treba plačati položnice. In to se dogaja ne nekje v Afriki, ampak pri nas. Če policist sprejme odločitev, da se izda preiskovalni nalog in predtem ne sodeluje s pravosodnim organom, obstaja možnost, da bo ta nalog poslan v drugi državi, morda napačnemu organu, izključno policijskim organom in tudi v tem primeru potem ne bodo pravosodni organi v drugi državi preverjali, kaj se dogaja s tem preiskovalnim nalogom. Zato se mi zdijo ta vprašanja res zelo pomembna. Potem je tu še eno zelo pomembno vprašanje. Po mojem mnenju tu ne bi smeli govoriti o nekih splošnih generičnih organih. Vedeti moramo, kateri organi bodo zadolženi za zbiranje dokazov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 uveljavljanju zakonodaje. Pri tem se ne bi smelo sredotočiti izključno na tiste države, kjer je zakonodaja dobra, na tiste države, ki so uspešne, temveč bi se morali bolj sredotočiti na tiste države, kjer zakonodaja še ni dovolj dobro razvita. Naprimer, da bi za isti proces potekala preiskava v dveh ali treh različnih državah, potem naprimer v Italiji, Španiji, Bolgariji, potem bi za posamezne državljane, ki so predmet postopka, morali objaviti ločen preiskovalni nalog in pridobivati dokaze ločeno. To je po mojem mnenju nesprejemljivo, tudi iz postopkovnega vidika. Se že približujem koncu potrebno je uskladiti postopke in sicer v smislu, da Evropski preiskovalni nalog ne bo samo sredstvo za pridobivanje dokazov. Niti ne sme biti voden strani zakonodaje države izvršiteljice ali države izdajateljice. Interrogazione, diciamo, dentro lo Stato treba razmisliti tudi o tem, da bo preiskavo verjetno treba voditi tudi v državi, ki je izdala ta preiskovalni nalog. Pri nas je uveljavi člen 41 bis, ki se nanaša na to, da mafija, kadar je predmet preiskave, ne sme imeti stika z onanjim svetom zato bi morali tudi v ta dokument unesti kakšne varovalke. Če gre za trans, prenos, enega, prenos postopka iz ene države v drugo, bi morali preiskovanci morali biti obravnavani na enak način. Hvala. Kolegice in kolegi, bodite razumni, sicer ne boste mogli eh, postavljati vprašanj oziroma drugih ne bodo mogli. Eh, gospod Krkop. Eh, gospa predsednica, bom nekoliko krajši, kot je bilo tole, ampak vseeno se želim dotakniti nekaj vprašanj. Seveda smo mi eh, podprli splošne področje uporabe Evropskega preiskovalnega naloga. To je dobra stvar. Eh, ta eh, generalno se mi zdi, da, pi, da eh, torej, oziroma ta nalog prihaja kot naravni partner Evropskega naloga za prijetje in v duhu sodelovanja je zelo pomembno zagotoviti dokaze na enostavnejši način z manj birokracije, kot jo trenutno imamo. Vendar in sedaj ne govorim samo kot eh, koordinator skupine ECR, ampak govorim tudi kot pravnik. Kot pravnik imam določene pomisleke strinjam se eh, s tistimi, ki so že eh, postavili vprašanje, kdo je odgovoren za operativni del in skrbijo me tudi nekatere informacije. Lahko se zgodi, da bo prišlo do obveznosti. Sedaj ne govorimo več o sodelovanju. Tu gre za obveznost, ki jo, eh, ki jo Eh, naslavlja policija ali drugi organ v neki drugi državi v Evropi. Gre lahko za zahtevek po eh, DNK podatkih, v nekaterih državah je to lahko problematično. Potem ali lahko v različnih državah preizkujemo tista kazniva dejanja, ki v naši državi niso opredeljena kot tašna. Naprimer, blatenje. Uh, je na portugalskem kaznivo dejanje prvega reda, ali lahko potem to preizkujemo pri nas, potem bo lahko tudi policija začela eh, s preiskavami na tujemu zemlju. Eh, kaj pa varovalke? Kaj pa zlorabe oziroma možne zlorabe? Eh, kaj pa z možnostjo pritožbe, tako administrativne kot sodne? Potem je tu še eh, vprašanje, kako bomo od državljanov zahtevali naj to spremljajo. In veliko organov bo moralo biti vključeni tako, da ne bo prišlo do eh, kršitve 8. člena eh, konvencije Sveta Evrope o človekovih pravicah. Zasebno življenje, recimo, potem je tu še vprašanje ki ga postavlja ministr za mentalno zdravje. Omenjeno je bilo, eh, omenjen je bil fašizem. Eh, DDR oziroma ND, Nemška demokratična republika je en tak primer. V tistih starih groznih časih so uporabljali psihiatrične evidence in druge zdravniške eh, eh, kartone, da so jih prisilili v to ali eno stvar. In to so lahko zlorabljali zato, ker so organi imeli dostop do eh, medicinskih kartonov. Mene bi to zelo skrbelo, če bi nek drug organ, ki ni eh, zdravstveni organ, imel eh, možnost dostopa do takih informacij. Veliko drugih stvari je, ne želim več tratiti vašega časa. Trenutna dikcija ni popolna, daleč od tega. Mislim, da tudi razumevanje ni na najvišji ravni. Vsi mislijo, da je to krasna ideja, ampak nihče ni naredil svoje domače naloge in ni razmislil, kakšen je lahko učinek od tega. Vsi želimo ljudi pripeljati pred sodišče, želimo ustaviti kriminaliteto, zlasti organizirani kriminal in eh, huda kazniva dejanja, ampak mogoče bi bil najboljši način, kako to doseči, sodelovanje, da pa bi omogočili določene obveznosti z nekaterimi kartotekami pod pogojem, da ustrezni organi to nadzorujejo in pod pogojem, da se eh, spoštuje tudi varovanje podatkov in pa zasebnost. Gospa eh, predsedojoča, to bom natančno preučil, še več stvari imam zapovedati in to so bile moje prve pripombe. Kolegice in kolegi, prosim, eno minuto. Eno minuto, sicer bomo morali končati, preden bo uh, minister sploh lahko dal odgovore. Prosim, gospod Adler. Hvala, kratek bom. Vendar pa mislim, da bi potrebovali več časa za ta predlog. Strenjam se z gospodom Kirkopom. Potrebno je boljše sodelovanje med pravosodnimi in policijskimi organi, kar se tiče izmenjave dokazov. Vendar pa menim, da je izredno pomembno, da ravno takrat, ko je predlog pomemben in ko želimo, da bi ta dosej napredoval, si moramo vzeti dovolj časa, da tudi poglobljeno razpravljamo o tem, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, In prav gotovo je tukaj potrebno še veliko storiti. Veselim se sodelovanja z zaporčevalcem Melotom in pa zaporčevalci v Senci. Samo na kratko tri točke, ki so mi pomembne. Po eni strani ustvarjanje skupnih načel. Če dodam samo še en primer k tistim, ki so želi, že bili navedeni, obstajajo različne določila ko gre za zbiranje dokazov. Če, naprimer, če te, na primer, v Nemčiji ustavijo na cesti in preverijo, ali si alkoholiziran, potem se lahko v Nemčiji prisili človeka v to, da se strinja z tem testom alkoholi, alkoholiziranosti, lahko mu tudi vzameš kri. V Franciji pa tega ne moreš narediti. Tist, vendar pa v Franciji potem več ne velja domneva nedolžnosti. Tisti, ki se upira, eh, je najprej obsumljen tega, da je alkoholiziran. To pa je potem spet v Nemčiji popolnoma nespremljivo. In to je samo en primer izmed številnih, kjer je jasno, da obstajajo različna določila, ko gre za zaščito pred eh, zlorabami. in nasplošno, ko velja za določila o zbiranju dokazov. Potrebno je tukaj razviti skupna načela in zato imamo določila, kako naprimer eh, podatki, registr podatkov in tako naprej. Se pa bi pa svaril pred tem, da bi poskrbeli za nadaljne usklajevanje, preden natančno preučimo razlike med posameznimi sistemi. Zato prosim za to, da ne postavimo datuma prezgodaj. Ne gre tukaj za vprašanje nekaj tednov, gre za to, da potrebujemo dober predlog. Hvala lepa, gospod Mulder je naslednji. Hvala lepa. Strinjam se z predhodnimi govorniki. Z veseljem sem prisluhnil temu, kar je povedal gospod minister. Navezal se bom na to, kar sta povedala dva kolega. Gospod Alvaro vas obvešča, da je napisal pismo predsedniku parlamenta v skladu z 126. členom Evropskega parlamenta. To pismo bo poslal predsedniku Agencije za temeljne svoboščine. Gre za to temo in upamo, da bomo dobili kakšen eh, odgovor pred, januarja, pred 15. januarjem naslednje leto, ko bomo o tem razpravljali s koordinatorji. Hvala lepa, gospod Fosse, naslednji. Hvala lepa. Vsaka država članica ima drugačno pravno kulturo in zato je potrebno na tem področju postopati pravidno. Drugače bomo ustvarjali pravno negotovost in posekali bomo v nacionalne pravne sisteme. Če se bo to zgodilo, bomo imeli odprte možnosti za različne pravne negotovosti, ki jih več ne bomo mogli odpraviti. Zato ne vem, ali je v tem trenutku pravilno, da še preden imamo vsaj primerljive minimalne standarde v pravnem telesu, Uh, torej, mislim, da bi najprej morali ugotoviti te razlike, na to pa poskrbeti za skupne določbe. Trenutno vse skupaj deluje, morda je nekoliko nerodno, ampak imamo dokaj dobro delujoč sistem. Če bomo pa se sedaj na evropski ravni posegali v temelje, potem bo to lahko imelo uh, daljnosežne posledice za nacionalne pravne sisteme. Potem je bilo omenjeno tudi že naslednje. Pred uh, eh, DDR smo imeli v Nemčiji še eno nepravično ureditev in zato je za mene pravna država sveta. Nobenega posredovanja ni strani nemških uradnikov, če za to ne obstaja jasna pravna podlaga. Tukaj ste govorili, da ne sme biti nadzora nad pravno državo. Jaz pa sem drugačnega mnenja. Jaz ne morem sprejeti, če neki uradnik iz moje države uh, brez kakršnega koli poblastila vplivajo na mojo pravno osnovo. Zato menim, da mora tudi pravna država preverjati svoje lastne pravne ukrepe. Še druge točke bi želel omeniti, ampak eh, tebi na ljubo se bom sedaj opozoril samo na to. Gospod Melo, želeli ste na kratko spregovoriti, na to pa bomo dali besedo spet ministru. Zelo na kratko. As intervenções todas, o seu ministro certamente que já percebeu da. Vse pripombe kolegov sem si zabeležil. Gospod minister, prav gotovo razumete, da je ta tema zelo občutljiva, obstaja veliko protislovi tudi. Tudi v parlamentu obstajajo protislovje. Iz eh, prispevka različnih kolegov sem, smo videli, kako raznolika mnenja obstajajo. predstavniki držav, ki so uložile pobudo za ta predlog, bodo prav gotovo imele svet svoje mnenje. Tukaj ne govorim samo kot poslanec, ampak tudi kot pravnik in tudi kot takšen imam neko posebno mnenje. Seveda se bomo kar največkrat srečali z poročevalci v senci in potem bomo skušali najti osnovno podlago za dogovor. Najti je potrebno nekaj, kar ne bo pripeljalo spet do novih protislovi v nacionalnih državah. Samo še naslednje. Naslednji predlog bi želel podati. Če govorimo o, drž, o organih države izdajateljice, ki bi naj zbirala določene dokaze v drugi državi, potem bi naj v skladu s tem predlogom te oblasti, lahko so to pravosodne oblasti, lahko pa tudi ne. Lahko gre za sodnika v neki državi, ki izda odlog, da se začne s preiskovalnimi deli v neki drugi državi. Lahko pa se tudi zgodi, da policist v določeni državi sporoči sodniku v neki drugi državi, da potrebuje določene dokaze. Zbiranje dokazov na portugalskem lahko, naprimer, zahteva policija, ampak preiskovalni sodnik mora to avtorizirati. Ne vem, kako je druge, ampak pri nas je tako. In o vseh teh stvarih je potrebno podrobno razmisliti, tako, da ne bomo od eh, držav zahtevali nekaj, kar tam sploh ne obstaja. Če bomo to natančno preučili, samo v tem primeru bo to prednost za nas in pa za celotno Evropsko unijo. Ehm, sedaj um, dajmo besedo ministru, zahvaljujemo pa se tudi tolmačem, če bodo še nekaj minut z nami. Ehm, Vrst kolega, kolega eh, se je tudi parlament. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci. Jasno je, da je to gotovo zelo občutljiva tema. Govorimo o osnovnih pravicah vseh naših državljanov, zato moramo biti zelo previdni. Vedno lahko beremo dve osnovni poti. Najprej harmonizacija, vse posod enako, to so tudi moje sanje. in sanje marsikoga drugega. Ampak to, kar počnemo tukaj, je nekoliko bolj pragmatično. Skušamo ugotoviti, kako lahko spodbujamo medsebojno spoštovanje med posameznimi pravnimi sistemi s pomočjo boljšega sodelovanja. In to skušamo doseči na osnovi, kakor sem že povedal, medsebojnega prepoznavanja pravnih sistemov in pa spoštovanja do drugih pravnih sistemov. Seveda so v teh sistemih že ugrajene temeljne svoboščine. Vendar pa moramo biti previdni. Razumem tiste, ki pravijo, da je potrebno vse skupaj harmonizirati, poenotiti. Um, zelo se strinjam s tem stališčem. skušamo dokončati tudi pismo o pravicah do petka, tako da bomo lahko zahtevali, da vsak spoštuje vse pravice tistih, ki so pridržani, aretirani, ki se jih zaslišuje kot priče in tako naprej. To so zelo pozitivni koraki. Seveda tukaj obstaja tudi vprašanje prevoda eh, dokumentov in pa tolmačenja. Vse to so koraki v smer harmonizacije. Tudi svet bo razpravljal o tem. Vse moramo narediti tudi v skladu z sodbami Evropskega sodišča za človekove pravice. In tudi to je pozitiven trend. To, kar počnemo tukaj, je izboljšava obstoječih modelov sodelovanja Eh, skušamo upoštevati različne konvencije, skušamo sisteme poenostaviti, ampak s polnim spoštovanjem. Te razlike so tudi pomembne. Ne bo šlo za eno ali drugo smer. Oboje bo potrebno upoštevati. Ampak temelj za vse skupaj je medsebojno prepoznavanje. Številni poslanci so me spraševali in lahko potrdim to, da ni potrebno, da mora vse. Torej, eh, lahko potrdim to, da mora vsak, eh, vsak zahtevek preveriti preiskovalni sodnik. O tem ne more preprosto odločati posamezna policija. Ampak moramo si ogledati, kdo je tisti preiskovalni sodnik, kdo je tisti organ, ki mora to potrditi. In to je potrebno narediti na pregleden način. Domnevam, da bo to sodnik, eh, preiskovalni sodnik. Obstajajo različni pojmi, različna imena v posameznih državah. Ampak predpostavljam, da bo to moral biti preiskovalni sodnik nalog ne more biti izvršen brez kakršnega koli pravosodnega nadzora. Sodnega nadzora. Govorimo o sodelovanju med sodnimi sistemi, to je potrebno še okrepiti. Seveda pa morajo o tem najprej razpravljati predstavniki različnih držav. Ne moremo pa dovoliti poljubnega zavračanja strani držav, ki dobi zahtevo o tem, da začne z neko preiskavo. Seveda je, spošt, je potrebno spoštovati načelo sorazmernosti in razlog mora preveriti tudi država izvršiteljica. Moramo pa se premakniti od stopnje, ko imamo samo nekakšne abstraktne stike z preiskovalnimi sodniki, samo na papirju. Imamo tudi evropsko omrežje preiskovalnih sodnikov in ti so v vedno bolj rednih stikih in to je potrebno še okrepiti, te načine komuniciranja. vendar pa preiskovalni sodnik ne more biti neodvisen pri tem, ko ocenjuje veljavnost nekega naloga. No, seveda bo sodnik imel možnost, da posreduje v postopku, če bo šlo za spoštovanje temeljih svoboščin. Ampak zagotoviti moramo določene varovalke. Lasti, ko gre za večja preiskovalna dejanja, takrat mora biti dobra utemelitev za zavrnitev ali pa za kakšno izjemo. Na sestanku sveta je bil podan predlog, da bi imeli kategorije preiskovalnih uh, torej kategorije dejanj, ki jih je potrebno preiskati. Moramo tudi imeti več možnosti za to, da država izvršiteljica reče ne, mi se pa s tem ne strinjamo. Nekatere države se s tem uh, strinjajo, torej da bi imeli kategorije uh, od eh, enostavnih do bolj zapletenih dejanj in seveda bolj so ta dejanja zapletena, več izjem bo obstajalo. Torej, zadeva je občutljiva in prav gotovo ima tudi politično razšeznost. Domnevam, da bomo dobili tudi eh, um, prošnjo za pripravo mnenja strani Agencije za temele svoboščine. Potem smo o tem eh, razpravljali tudi že v eh, svetu. In tudi, če bo parlament zahteval mnenje, potem bom to spoštoval in upam, da nam bo vse skupaj uspelo zaključiti v ustreznem časovnem roku. Upam, da bo tudi moj naslednik nadaljeval z delom na tem področju. Potrebujemo inštrument, ki bo enostaven, ki bo učinkovit. Seveda je potrebno spoštovati vladavino prava, ampak biti moramo prožni tako, da bomo lahko omogočili bolj učinkovito sodelovanje med preiskovalnimi sodniki, zato da bomo zaščitili varnost in pa pravice naših državljanov. Hvala lepa za razpravo o tej temi in upam, da bomo imeli še nadaljne možnosti za razpravo. Tudi za prčevalci in pa prčevalci v senci. Hvala lepa. Hvala kolegi. Zasedanje zaključujemo. Naslednjo zasedanje odbora Libe bo 19. decembra popovdne. Ob treh popovdne. Danes popovdne in jutri zjutraj pa bo potekalo zaslišanje.